Ja. Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, gospe in gospodje, veliko točk imamo na dnevnem redu. Prosim za nekaj pozornosti. No, nisem posebno nasilna, ampak če se ne boste umirili, Lepo pozdravljeni na popovdanskem zasedanju. Naš dnevni red je zelo poln, tako da bomo kar začeli. Agencijam in skupnim podjetjem moramo prisluhniti. Pozdravljam vas na izmenjavi mnen o razrešnici za agencije za leto 2013. Z nami so predstavniki naslednjih agencij. Um, Tukaj je BEREK, EIT, ERA, ESMA, Eurofound, EULISA in Frontex. Pa tudi omrežje agencij. Tu je tudi ASA in vsa skupna podjetja. Agenciji, ag, niso vse agencije tukaj zastopane. Pozdravljam tudi Luisa Galeo, člana Evropskega računskega sodišča. Eh, poročevalec je pa gospod eh, Črnecki, ki je na poti v dvorano. Gospod Galeja dobi besedo. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, spoštovani člani odbora za nadzor proračuna, eh, naj vam uvodoma predstavim nekaj točk. 10. decembra 2014 uh, smo pripravili revizije proračunov vseh uh, agencij, uh, preverjali smo pravilnost um, njihovih transakcij za leto 2013. V naši publikaciji lahko najdete pregled tega poročila. Uh, Eh, lahko najdete tudi povzete, ki dobro opisuje naše delo in pa sklepe. Preverili smo 32 regulativnih agencij, 6 eksekutivnih agencij, um, Agencijo za dobavo Euratomu, uh, Inštitut za inovacije in tehnologijo in pa Eurofound, um, Fundacijo za pokojnine. Agencije so zelo pomembne, igrajo pomembno vlogo pri izvajanju evropskih politik in strategij in krepijo sodelovanje med Evropsko unijo, nacionalnimi vladami, raziskavami in inovacijo ter tudi zasebnim sektorjem in akademskim sektorjem. Kot takšne imajo agencije močen vpliv na politike in na sprejemanje odločitev ter izvajanje programov na področjih, ki so bistvena, bistvenega pomena za evropske državljane. Zdaj pa naša revizija. Kar se tiče zanesljivosti eh, računov, je računsko sodišče eh, objavilo mnenje, v katerem je ugotovilo, da Um, uh, torej, kar se tiče pravilnosti in zakonitosti tra, eh, transakcij s tem povezanih računov, smo ugotovili, da, je, da so bile transakcije pravilne in zakonite. Tako je bilo pri vseh agencijah, razen pri EIT in pa Frontexu. V svojem poročilu računsko sodišče objavila tudi 97 komentarjev, ki se nanašajo na 35, agen, ki se nanašajo na 35 agencij. Eh, v teh eh, priporočilih smo eh, mm, podali nekaj priporočil glede strategij zdravega finančnega upravljanja, možnih izboljšav, strategij programov in tako naprej pregled teh eh, pripomb lahko najde tudi v prilogi dve k povzetku. Agencije so izboljšale svoje postopke, poskrbele so za popravljalne ukrepe in pri tem upoštevale pripombe sodišča iz lanskega leta. Ampak kljub temu še vedno obstaja nekaj možnosti za izboljšave. Ob zaključku naj podam dve pripombi. Mislim, da so pripombe računskega sodišča, da si pripombe računskega sodišča o zdravem finančnem upravljanju zahteva veliko pozornosti. E, tri agencije so tako imele zelo visoke bilance v gotovini, prav tako so delovale e, iz drugih e, lokacij, ne, od tam, kjer imajo sedež in ugotovili smo, da bi bilo bolje, če bi bile te agencije centralizirane in bi imele samo en sedež. Proračun z, za agencije za leto 2013 je predstavilo približno 2 milijardi evrov, 1,4 odstotka splošnega proračuna. Glede na časovne omejitve je bil, je bil za računsko sodišče velik izziv izvesti 40 revizij, v katerih lahko um, podamo parlamentu in komisiji izjavo o zanesljivosti računov teh agencij. Um, sedaj smo že začeli izvajati nove določbe, določbe iz nove uredbe, za sodelovanje tudi z zasebnimi agencijami in sektorjem. Prvič bomo to naredili v letu 2014. Eh, oziroma, eh, torej tu se bo, tukaj se bo prvič zgodilo, da bomo sodelovali tudi z zasebnimi računskimi, eh, z zasebnimi revizori. Hvala lepa, gospod Kjerom dobi besedo. Ja, si vam ne prele av? Ja, vedi. <laughs> Hvala lepa. Podpredsedniki, spoštovani člani odbora, vesel sem, da imamo možnost danes izmenjavati stališče o razrešnici za leto 2013. Tukaj predstavljam decentralizirane agencije. Naj vam podam, naj vam predstavim to trojko. Eh, gospod Baltis, eh, direktor Eurofunda, ki bo naslednji predsedujoči mreži agencij, potem imamo Jozefa Topelbauerja iz eh, Evropske železniške agencije, ki pa je odhajajoči član te trojke. Um, to je prva seja v novi zasedbi odborov. Veliko veselje nam je, da smo lahko tukaj. Veselimo se nadaljnega konstruktivnega dialoga z vami. Seveda so že pred naši predhodniki vzpostavili močno platformo. Um, želel bi podati štiri kratke točke. Najprej kratko predstavitev mreže agencij, kaj so torej naše naloge. Potem bom poročal o nekaterih ukrepih, ki smo jih sprejeli od zadnje razrešnice. In potem bi želel spregovoriti še o izzivih, s katerimi se soočamo v letu 2013, na koncu pa bi zaključil z izgledi za prihodnost. Trenutno ima mreža 42 agencij, decentraliziranih pa tudi skupnih podjetij. Mreža je platforma za sodelovanje, izmenjavo informacij in za dogovor o skupnih stališčih. Mreža je bila v zadnjih letih močno okrepljena in, pos, in je vedno bolj prepoznavna. Uh, Eh, vedno bolj priznavajo tudi institucije kot sogovornika za horizontalna vprašanja. Eh, vsaka agencija ne, mo ne more govoriti v lastnem imenu. Se pravi, v mreži se, v mreži se zato pogovarjamo o horizontalnih vprašanjih. Um, izmenjavamo najboljša prakse, najboljše prakse, imamo skupne uh, razpise, eh, imamo eh, tudi izmenjave na področju upravljanja kakovosti, eh, najboljših praks in tako naprej. Naša agencija, Agencija za temeljne svoboščine, sodeluje z osmimi agencijami in pa komisijami, ko gre za uh, Matrix. Um, skupen informacijski sistem osmih agencij in komisije, e, EMSA in EFSA imata tudi deljene e, storitve notranje revizije in tako naprej. Eh, torej, identificirali smo tiste storitve, ki jih je vsaka posamezna agencija najbolje razvila in jih lahko zato ponudi tudi drugim agencijam. Na naši spletni strani je na voljo tudi podatkovna baza o naši mreži. Imamo spletno komunikacijsko orodje, ki ga stalno posodabljamo in tam predstavljamo tudi nove pobude. Na ta način lahko imamo, eh, lahko ustvarimo sinergijo med agencijami. Eh, vidite lahko, da so agencije upoštevala vaša priporočila, razširili smo področja sodelovanja, okrepili smo eh, preglednost in učinkovitost v, na vseh področjih našega dela. To je izhajalo tudi iz uh, uh, roadmapa Evropske komisije o skupnem pristopu k agencijam. Um, konec februarja bomo podali um, follow-up poročilo o trenutnem stanju poteka dela v agencijah. Naj sedaj eh, se vrnem k predstavitvi računskega sodišča. Lahko povdarim, da ima sta samo dve agenciji kvalificirano mnenje. Uh, Moji kolegi tukaj so seveda pripravljeni odgovarjati na vaše vprašanja in vam pojasniti, kakšne ukrepe so sprejeli za to, da bi bolje upoštevali pripombe računskega sodišča. Z veseljem ugotavljam, da je prišlo do močnega upada eh, števila priporočil sodišča iz 123 ehm, v letu 2000. 12 eh, do 97 v, za lansko leto. Um, to nakazuje pozitiven trend. Eh, želel bi vas spomniti tudi na to, da so nekatere agencije še v začetnem obdobju in računsko sodišče jim mora pomagati bolje razumeti, eh, kako izvajati finančno uredbo. Lahko vam zagotovim, da bomo sprejeli vse potrebne ukrepe za to, da bi še izboljšali naše delo. 97 priporočil smo dobili, ti so se nanašali na 25 agencij približno polovica eh, pri, pripomp, 47 pripomp se nanaša na izvajanje proračuna in eh, na um, um, odobritve za prevzete obveznosti. Na to se nanaša polovica komentarjev pripomp in tudi drugi komentarji so s tem posredno ali neposredno povezani. Lahko vam zagotovim, da smo v stalnem dialogu za sodiščem in se trudimo izboljšati to situacijo. Je pa seveda odgovorno vsake posamezne agencije, da eh, pri svojem delu upošteva pripombe sodišča, hkrati pa eh, sprejemamo tudi skupne ukrepe za boljše izvajanje proračuna. To pomeni izmenjavo najboljših praks, pa tudi uvod, uvedbo moderne tehnologije v javno eh, upravo in pa učinkovita poslovna orodja, naprimer eh, računovodanje na podlagi eh, eh, stroškov aktivnosti ali aktivnosti. Številne agencije že uporabljajo ta orodja, druge pa jih bodo še uvedle. Mreža zelo ceni komunikacijo z revizijskimi organi. Njihov nasvet je, vsi njihovi nasveti so zelo dragoceni. Od zadnje seje vseh direktorjev agencij je sodišče in pa notranji revizori, so bili sodišče in pa notranji revizori v stalnem dialogu o bodočih izzivih eh, računovodenja revizij in zahvaljujem se tako notranjim revizorjem, kako tudi računskemu sodišču za ta konstruktiven pristop. Postopek razrešnice je seveda zelo pomemben za agencije. Eh, se vidite, koliko kolegov je danes tukaj. Eh, to dokazuje pomen, ki ga pripisujemo tej aktivnosti. In seveda tudi vaše sodelovanje pri tem ključnega pomena. E, na ta način lahko ponudimo državljanom več e, preglednosti, demokratični nadzor in pa zagotovitev, da so evropska sredstva bila porabljena na pravilen način, na smotrn in učinkovit način. Veseli me tudi to, da smo dobili večje število vprašanj. Eh, eh, iz vašega odpora, odbora. V letu 2012 smo dobili pet vprašanj, potem 13 eh, vprašanj in letos smo dobili 27 vprašanj. Tako da to kaže na povečano zanimanje vašega odbora za naše delo in to, pozdrav to pozdravljamo. Eh, dobili ste tudi naše odgovore na vaše vprašanja in upam, da ste imeli dovolj časa eh, za to, da ste preučili ta, eh, te odgovore. Seveda smo pa pripravljeni odgovarjati na dodatna vprašanja. Naj zaključim še nekaj izgledov za prihodnost. Um, vzpostavljena je bila medinstitucionalna delovna skupina in agencije pozdravljajo ustanovitev te skupine, ki bo eh, nadzorovala delo decentraliziranih agencij, eh, njihovo črpanje sredstev, eh, upravljanje za sredstvi in upam, da nam bo to pomagalo pri nadaljem delu. Naša mreža je seveda na voljo lahko nudimo podporo tej medinstitucionalni delovni skupini. In če vse skupaj obrnem, seveda pričakujemo, da nas boste povabili k dialogu in da bomo lahko sodelovali na konstruktiven način za to delovno skupino. Na, konstru na bolj konstruktiven način kot prej, eh, seveda s ciljem doseganja kar najboljših rezultatov. Upam, da bomo okrepili tudi dialog z vašim odborom eh, in v tem smislu se vam še enkrat eh, zahvaljujem, da ste nam omogočili to izmenjavo stališč in seveda smo pripravljeni prisluhniti vašim vprašanjem in pripombam. Hvala lepa. Besedo dobi Mm, gospod poročevalec Richard Črnecki. Hvala lepa, gospa predsedujoča, govoril bom angliško ali pa polsko. Imamo 32 agencij, eno več kot eh, lani, nova je EU LISA, Evropska agencija za upravljanje obsežnih informacijskih sistemov. kot smo slišali, imamo sedaj tudi mrežo agencij. Moje vprašanje je naslednje. Številne agencije so dobile priporočila v zvezi z eh, politiko upravljanja na vzkrižja interesov. Eh, tudi v zvezi z eh, življenje pisi in možnimi konflikti interesov. Prosim, da pojasnite, Eh, zakaj je do tega prišlo in zakaj je bil ta postopek tako dolg. Naslednje vprašanje. V poročilu računskega sodišča je zapisano, da so nekatere agencije imele pomembne prenose sredstev, eh, ki niso, vedno, ki niso bili vedno upravičeni. Računsko sodišče je ugotovilo, da so nekateri izmed teh prenosov le bili upravičeni prosim, kakšno je stališče mreže o teh prenosih? Potem medinstitucionalni sporazum iz leta 2013. Agencije so v tem sporazumu bile eh, pozvane naj znižajo število osebja za pet odstotkov. Kakšna je tukaj situacija danes, eh, v kolikšni meri ste uspeli znižati število osebja v agencijah? In pa še eh, eno vprašanje za agencije, ali lahko poročate o ukrepih, ki so bili sprejeti v uh, strategiji za skupni pristop k upravljanju agencij. In pa še vprašanje v zvezi z mojo najljubšo agencijo, Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo. Računsko sodišče je objavilo kvalificirano mnenje v zvezi z kakovostjo uh, revizijskih certifikatov, ki so jih uh, izvedli neodvisni eh, neodvisni revizori, ki so bili najeti s pomočjo razpisa EIT-ja. Kakšen je bil problem z temi certifikati in kakšne popravne, popravne ukrepe je ta inštitut za inovacije in tehnologijo sprejel v zvezi s tem. Naslednje vprašanje spet se nanaša na EIT. Tri osebe so morile vrniti nepovratna sredstva EIT-ju. Zakaj je mm, bilo toliko sredstev, ki jih je bilo vrnjenih in uh, kaj je naredila EET za to, da bi odpravila to napako v prihodnosti. In pa še kakšne ukrepe je EET, skrbi, um, je EET sprejel za to, da bi znižali stopnjo bistvene napake uh, ki jo je ugotovila, ki jo je ugotovila računsko sodišče in eh, kako so znižali stopnjo, splošno stopnjo napake eh, pod, prago, pod prag bistvenosti, eh, kako, so, kako bi spravili stopnje napake pod prag bistvenosti, ki znaša 2 odstotka. Potem zanima me, ali lahko bolj podrobno pojasnite, kakšne so bile ex-ante kontrole pred junijem leta 2013. Um, ehm, naslednje vprašanje. Računsko sodišče govori o obsežnem sistemu ex-ante preverjan. Ali lahko podate nekaj dodatnih pojasnil v zvezi s tem? Tole, poleg odgovorov, ki so jih agencije v zvezi s tem uh, podale računskemu sodišču. In pa še zadnje vprašanje za Frontex. V kolikšni meri so ex ante in ex post kontrole usklajene in kolikšna je sploh pokrit, eh, kakšen del eh, vaših bilanc sploh pokrivajo te eh, kontrole? Še vprašanje za EU LISO. Kakšne ukrepe ste sprejeli? Ste sprejeli v zvezi z eh, nadzorom nad določenimi informacijskimi sistemi, eh, SIS, Eurodac in tako naprej, ki ste jih prevzeli od komisije. In pa kakšen je dogovor med sedežem EU-lise e in pa estonsko vlado? kakšne ukrepe je EU-LISA sprejela v zvezi z prispevki pridruženih članic agencijam. In pa še vprašanje za ESMO, Evropski organ za vrednostne papirje in trge. Računsko sodišče je ugotovilo, da 30 odstotkov plačil ESMI za storitve in, dobri, in uh, blago, um, da je prišlo pri 30 odstotkih teh plačil do zamude obresti. Zakaj je prišlo do teh zakasnjenih plačil in kakšne ukrepe je sprejela um, ta agencija za odpravo teh napak? In pa še zadnje vprašanje. ERA, Evropska železniška agencija. Evropsko računsko sodišče v svojem poročilu ugotavlja, da so da je bilo začasno zaposleno osebje, še vedno zaposleno po izteku maksimalnega obdobja za zaposlovanje začasnih pogodb, po začasnih pogodbah. To ni v skladu z Eh, ustanovnim statutom agencije. Zanima me, pod kakšnim pogojem ste na novo zaposlili te osebe, ki so se jim iztekle začasne pogodbe. Hvala lepa. Veliko je še vprašanj. Začel bo eh, torej, eh, kolega, hvala, da ste stavili toliko vprašanj. Kdo bo prvi odgovarjal med predstavniki agencij? predvsem ERA, EIT, ESMA, EULISA, Frontex, vam konkretno so bila zastavljena vprašanja. Izvolite. Thank you, uh, <clears throat> thank you, Madam Chair. Najlepša hvala, gospa predsednica. Najprej se bom lotil štirih vprašanj za agencije. Prvič, zanima vas, kako rešujemo vprašanja v zvezi z navskrižjem interesov kot koordinatori agencij smo v septembra lani leta 2014 pripravili študijo agencij. Želeli smo ugotoviti, kdo ustrezno izvaja sprejeto politiko. Ugotovili smo, da 88 odstotkov agencij izvaja oziroma je v tistem trenutku izvajalo zadevne politične ukrepe. Seveda je veliko odvisno tudi od narave posamezne agencije. Ne bi bil presenečen, če bi eh, v študiji, ki bi jo izvedli danes, ugotovili, da ostalih 12 odstotkov to prav tako izvaja. Ugotovili smo tudi, in sicer septembra, da 61 odstotkov, približno dve tretjini agencij, že omogoča dostop do življenja pisov članov upravnih odborov in pa upravnih eh, skupin agencij. Z tega vidika je bilo že veliko postorjenega. Zanimalo vas je, zakaj je postopek trajal tako dolgo in kakšen točno je bil. No, postopkom smo natančno sledili, tako kot jih je določil tudi parlament. In sicer komisija je objavila smernice za ta vprašanja decembra leta 2013, kar pomeni, da smo morali v letu 2014 začeti izvajati te ukrepe v skladu eh, s smernicami, ki jih je določila komisija. To še ne pomeni, seveda, da eh, ni bilo prej nobene to vrstne politike pred eh, predstavitvijo smernic komisije, se je pa marsikaj po sprejetju tega dokumenta spremenilo in upam, da sem s tem odgovoril na vaše vprašanje. Na to ste spregovorili o prenosu sredstev, tako imenovan carryover. Kot sem že omenil v uvodnih besedah, je to nekaj, s čimer se ukvarjamo. Bi pa vseeno izrazil določeno mero frustracije, ko sem postal eh, direktor pred sedmimi leti na Agenciji za temeljne pravice mi je moj vodja administracije povedal, da imamo težavo zaradi prenosa sredstev. To se je torej dogajalo že preden sem sam eh, vstopil v institucije in to je še vedno težava danes. To pomeni, da je to težava že deset let. In to velja za veliko večino agencij, kot sem dejal uvodoma. O tem sem govoril tudi v proračunskem odboru sveta pred nekaj eh, tedni. In mislim, da moramo kolektivno razmisliti o neki sistemski rešitvi za to vprašanje. Nima smisla, da se o tem vedno znova pogovarjamo, glede na to, da gre za eh, neko težavo, ki traja izjemno dolgo in ki zadeva vse agencije. Še nekaj bi povedal v zvezi z računskim sodiščem in delovanjem drugih. Najprej moramo ugotoviti, če je nekaj načrtovano ali ne. Če gre za načrtovan prenos sredstev, potem to ni tako velika težava, kot če gre za nenačrtovan prenos sredstev. Seveda je veliko odvisno od dejanskega stanja v praksi, odvisno je od tega, kaj lahko agencije eh, nadzorujejo same in kaj stori naprimer parlament, če eh, ponudi povečanje sredstev v proračunu. Ampak načrtovanje je pomemben element še en pomemben parameter je črtanje. Če veliko sredstev prenašamo, obenem pa marsikakšno postavko črtamo, potem smo v težavah. Če pa imamo veliko prenosov sredstev in malo črtan različnih proračunskih postavk, potem težava ni tako velika. Takšne so tu, to, torej razmere v agencijah. Leta 2013 smo pripravljali veliko študijo na temo nasilja nad ženskami. Intervjuvali smo 42 tisoč žensk. To je bila ogromna študija. Študija se je začela na začetku eh, januarja in na začetku januarja smo na to sprožili tudi eh, postopek javnega razpisa, ki traja 6-7 mesecev. Na to eh, je treba sprejeti in podpisati pogodbo, na to dobimo uh, končne sklepe in na to poteka tudi interni nadzor kakovosti. Če želite dober produkt, če želite dobro študijo in brez dvoma imajo kolegi podobne primere, potem potrebujemo nove načine delovanja, nove uh, metode. Vem, da rešitev ni nekje za vogalom, potem bi jo že našli. Vseeno pa se mi zdi, da moramo o tem previdno razpravljati. Ne moremo iz leta v leto vedno znova govoriti o tej problematiki za praktično vse uh, agencije. Tako razmišljamo pri nas, smo pa z veseljem pripravljeni uh, upoštevati tudi vaša mnenja. Tretje vprašanje. 5 odstotkov manj zaposlenih. Ta cilj pet odstotkov manjš, eh, manjše število zaposlenih je bil dosežen in to so naredile vse agencije v svojih večletnih eh, načrtih za zaposlene. To seveda ni bilo preprosto, ampak mislim, da so vse agencije to dosegle. Za leto 2015 in za proračun za leto 2015 pa agencije dobijo dodatnih pet odstotkov za to, da zagotovijo to uh, skupino zaposlenih, ki je usmerjena na druge funkcije. To pomeni, da je realno gledano prišlo do 10 odstotnega zmanjšanja števila zaposlenih. Direktori agencij in zaposleni v agencijah se s tem včasih stežka soočijo. Ne razumejo, zakaj eh, morajo zagotoviti dvojni res v primerjavi z drugimi institucijami Evropske unije. Razmišljajo, če bi lahko sprejeli kakšne drugačne ukrepe. In dejati moram tudi, da imajo številne agencije težave z opravljanjem vseh nalog, ki so v njihovi pristojnosti zaradi tega zmanjšanja zaposlenih. Dotaknil bi se rad še tistih agencij, ki jih financiramo z različnimi dajatvami. Te agencije morajo izpolniti zahteve drugih, ko naprimer uh, dajo certifikate in tako dalje. In tudi te agencije so doživele reze. To pomeni, da bomo uh, morali podaljšati postopke za izdajo certifikatov. To so vprašanja, o katerih moramo govoriti. Natančno se moramo usmeriti uh, na problematična področja, ne pa da režemo kar horizontalno pri vseh. Tako razmišljamo pri nas in to bi moralo veljati za celotno Evropo, za vse institucije. In še zadnja točka. Izvajanje ukrepov iz časovnega načrta. Do konca leta smo opravili pregled in ugotovili, da je bilo 96 odstotkov vseh elementov ustrezno izvedenih. To pomeni, da je stopna Eh, izvajanja 96 odstotkov. Končno poročilo pa boste dobili nekje v drugi polovici februarja, ampak zaenkrat so rezultati dobri. Najlepša hvala, gospa predsednica. E hvala lepa. Besedo dobi predstavnik agencije EIT. Much, uh... Najlepša hvala. Hvala odboru za to, da ste nam dali možnosti, da predstavimo naša stališča v zvezi s poročilom in da odgovorimo na vaše vprašanje, še posebej v zvezi z mnenjem eh, s pridržkom za leto 2013. Sprejmemo, sprejmamo eh, mnenje računskega sodišča in sprejeli smo tudi nekatere ukrepe, da bi rešili težave, ki so jih izpostavili. Sprejeti je treba tudi dejstvo, da je EIT precej mlada organizacija, šele pet let deluje, kar pomeni, da je eh, leto, o katerem govorimo, bilo šele naše tretje eh, leto obratovanja, kar pomeni, da smo seveda še imeli nekatere porodne težave. EIT se želi k inovacijam posvetiti na nek drugačen način usmeriti se želi v rast in konkurenčnost. Govoriti moramo o inovacijah, govoriti o tem, kako podpirati upravičence za naša nepovratna sredstva na sodobne načine. In tudi zaradi tega smo imeli v začetku nekaj težav. EIT pa sedaj kaže prve a, eh, dobre rezultate. zagotovili smo partnerstvo z univerzami, več je eh, študentov podjetnikov, več je tudi zagonskih podjetij. Naši postopki in sistemi so sedaj stabiliz stabilizirani in zaradi sodelovanja z računskim sodiščem smo zagotovili pozitiven trend razvoja. Imamo boljše upravne in nadzorne sisteme, seveda pa smo zavezani, da S tem delom še nadaljujemo in izvajamo priporočila sodišča. Sedaj pa vprašanja. Najprej ste govorili o revizijskih certifikatih. Zanimalo vas je, kakšne korektivne ukrepe smo sprejeli in to se navezuje na moje uvodne besede. V začetku našega delovanja v prvih letih smo imeli veliko manevrskega prostora, da izboljšamo te revizijske certifikate. Njihova kakovost je bila neenaka, niso bili vedno popolnoma zanesljivi. Šlo je namreč za različne revizorje, za različna podjetja. Izboljšanje teh certifikatov pomeni tudi izboljšanje ex ante preverjanja, preden izvedemo plačila upravičencem. Sprejeli smo formalne ukrepe, zagotovili smo večjo mero eh, jasnosti, imamo tudi boljša navodila glede vsebine teh certifikatov. Jasneje je določeno tudi področje uporabe certifikatov in sam revizijski postopek. Drugič, revizorjem smo dali ustrezna navodila, tako da delajo jasneje. Naučili smo se marsi česa iz tistih prvih let, in na tem gradili. Te izboljšave pa že kažejo dobre rezultate. Govorili ste o treh odstotkih skladov, ki smo jih eh, nazaj dobili v letu 2013. Stopnja napake je bila še precej visoka v tistem času. Vseeno pa se je izkazalo, da je bil naš nadzor učinkovit. EIT je analiziral pomankljivosti in sprejel ukrepe, s katerimi smo te pomankljivosti odpravili. Še enkrat naj se navežem na uvodne besede. V tistih uvodnih letih so bili naši partnerji upravičenci še novi in imeli smo veliko manevrskega prostora za izboljšanje notranjega nadzornega sistema. Tako da smo imeli veliko možnosti za to, da bi detektirali napake in nepravilnosti. Ta stopnja napake, in to je moja druga točka, v bistvu ni tako visoka. Tri odstotki niso tako visoka številka v primerjavi z drugimi organi Evropske unije in drugimi programi, ki so podobni. Če pri tem upoštevamo še naše nadzorne ukrepe, ki niso bili vedno preprosti, ampak temeljijo na uh, analizi tveganja, je rezultat torej jasen. Osredotočili smo se na tiste transakcije, za katere smo menili, da so bolj tvegane. To pomeni, da končni eh, delež ni tako visok. Računsko sodišče je potrdilo, da je končna stopnja napake 2,1 odstotka, kar je precej eh, bliže tistemu pragu, ki je za nas pomemben pri nekaterih elementih je stopnja napake zgolj 1,3 odstotke. Manevrskega prostora za izboljšave je še nekaj in tudi tukaj beležimo pozitiven trend. Povečali smo smernice za upravičence, ponudili izobraževanje za naše eh, finančne strokovnjake, izboljšali smo tudi nadzorne sisteme znotraj partnerjev in upravičencev. In mislim, da lahko s tem izboljšamo kakovost transakcij. Tretje vprašanje, ki ste ga zastavili, se je nanašalo na napake eh, na področju javnih naročil. Težave so se začele v našem operativnem proračunu in tam smo ugotovili, da obstajajo nekatere nepravilnosti, ki so privedle do napak v samem eh, razpisnem postopku. Te napake smo odpravili, najprej smo ustavili pogodbe, ki so bile problematične. odpravili smo napake v tistih javnih razpisih in s tem odpravili tudi napake v proračunu. To so bila, bili naši neposrednji ukrepi. Na to pa smo revidirali še naše notranje postopke, še posebej na področju uh, javnih naročil. Revidiramo tudi nacionalne mreže uh, in formate, ki jih uporabljamo. Nudimo tudi izobraževanje za osebje EIT. Uh, eh, manj je bil še svež, sedaj bolje poznajo področje eh, javnih naročil, priporočila smo vzeli v zakup, jemljemo jih resno in smo na ta način sprejeli nekatere ukrepe, ki bodo odraženi v naslednjih revizijah eh, in pokazali, da gremo v pravo smer. Upam, da sem s tem odgovoril na vaše tri vprašanja. Hvala. Ja, sva Martin Kern, interim direktor der IT. E Martin Kern je to bil začasni direktor EIT-ja. Verjetno boste vi dobili še posebno poročilo računskega sodišča. Naslednja agencija je Frontex, v imenu katere bo govoril domestni direktor gospod Arias. Thank you very much, eh, Madam Chair. Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala, da ste povabili Frontex na to zaslišanje. Danes bom predstavil stališče Frontexa vizavi letnega poročila za leto 2013, letnega poročila računskega sodišča. Najprej dobra novica. Kot je dejal predstavnik računskega sodišča, je Frontex sprejel eh, neproblematično mnenje, kar se tiče letnih računov. To najdemo v osmem odstavku poročila sodišča o Frontexu glede zakonitosti in pravilnosti računov, imam še eno dobro novico. Za finančno leto 2012 je računsko sodišče izdalo tako imenovano pripombo disclaimer zaradi pomankanja dostopa do eh, dokumentov o dejanski porabi in zato sodišče ni moglo izdati eh, mnenja o zakonitosti in pravilnosti. V letu 2013 se je situacija spremenila. Računsko sodišče je imelo dostop do ustreznih dokumentov, ki jih je lahko pregledalo, ampak nadzorni okvir je treba še vedno malce bolj okrepiti, kot so dejali. Vseeno, eh, zato pa je računsko sodišče izdalo mnenje s pridržkom. Slišali smo še nekaj vprašanj in sedaj bi rad ponudil odgovore na ta vprašanja. Eno od vprašanj se je nanašalo na eh, naše ukrepe za preverjanje ex ante. Od 1. junija 2013 naprej pri nas velja ex ante nadzorna strategija na osnovi tveganja. Naj vam dam primer teh ukrepov. Imamo dokumente, ki govorijo o eh, nakupu plovil, o eh, različnih računih za vzdrževanje in podobno. To so računi, za katere najpogosteje dobimo prošnje. Predstavljajo od 50 do 70 odstotkov upravičenih usod. Eh, Frontex, tako kot v prejšnjih letih, preverja tudi patruljni časovni načrt za plovila in to primerja s finančnimi zahtevki. Dobivamo poročila vseh naših operacij, ki vključujejo tako operativne informacije kot eh, tudi sistem patrulj. Agencija ima tako pregled nad dejanskim izvajanjem patrol na terenu. Prvo vprašanje se je nanašalo na nadzorne ukrepe, ki so veljati, veljali pred junijem 2013. Frontex je izvajal nadzor pred junijem 2013, tako kot je dejalo tudi računsko sodišče primerjali smo stroške eh, s časovnim načrtom patrulj za plovila in letala. Imeli smo različne podatke, zato da smo lahko ustrezno ocenili dejanske stroške. V primeru nejasnosti je agencija nesistematično prosila za dodatne dokumente. Od leta 2000 12 naprej sistematsko prosimo za podatke o nekaterih eh, operacijah vračanja. Gre naprimer za čarterske lete, ki predstavljajo največji delež teh stroškov. Glede tretjega vprašanja bi vam rad dal večji pogled v komplementarnost ex ante in ex post nadzornih sistemov. Ex ante nadzor je dopolnjen s celovito ex post strategijo. Usklajeno s metodologijo za ex ante nadzor. Frontex je leta 2014 uskladil časovnico ex post nadzora. Ex post nadzor se opravlja po juniju in juliju in pokriva nepovratna sredstva z naslova splošnega proračuna C1, ki pa ni bil predmet ex ante preverjanja. Leta 2014 je Frontex izdal 1080 nepovratnih eh, sredstev in 280 nepovratnih sredstev je bilo predmet ex ante nadzora, 70 pa ex post nadzora. Pokrili smo 54 odstotkov teh sredstev z nadzorom. Sedaj še končni sklepi. Agencija poskuša zagotoviti ravnotežje med stroški nadzora in pogostnostjo eh, nadzora. Zaradi naših operacij ne moremo predati nadzora v roke zunanjega sodelavca. Soočamo se tudi z manjšanjem števila zaposlenih. En Eh, dosje nepovratnih sredstev pokriva od 50 do 80 dokumentov, ki morajo biti predmet bodi si ex ante, bodi si ex post nadzora. Na koncu bi vam rad dal še nekaj dodatnih informacij, ki izhajajo iz komentarjev računskega sodišča in letnega poročila, ki so ga pripravili. Leta 2013 smo prejeli komentarje v zvezi z visoko eh, ravnjo prenesenih sredstev. 32 milijonov evrov, to je dejstvo. Ampak, če seštejemo plačila iz leta 2013 in leta 2014, lahko ugotovimo, da je agencija dosegla stopnjo izvajanja 95 odstotkov. To pomeni, da je 95 odstotkov subvencij eh, sredstev Evropske unije bilo uporabljenih. Leta 2012 je bila stopnja eh, uporabljenosti 96 odstotkov. Seveda bi bilo dobro, če bi vse skupaj uskladili s finančno uredbo in eh, proračun oziroma plačila uporabili v istem letu. Ampak iz leta v leto se soočamo eh, s poznimi izplačili in nacionalni organi zahtevajo načrtovan prenos sredstev za nekatere elemente. Ampak, kot sem dejal, so ta prenešena sredstva prav tako porabljena v naslednjem letu. proračunski organi bi morali zagotoviti, da se sredstva eh, resnično vedno porabijo. Število prenosov je upadlo iz 29 v letu 2013 na 13 v letu 2014. Tudi ta trend je pozitiven. Še nekaj v zvezi s komentarjem računskega sodišča. Nažalost, tudi leta 2015 še nimamo dogovora. In zaenkrat kaže, da razvoj dogodkov ne bo pozitiven. Upam, da sem s temi komentarji osvetljiv račune iz leta 2013. Hvala za pozornost. Hvala. Naslednji dobi besedo. Direktor EULISA, gospod Čekalovski. E, good afternoon, madam chair, good afternoon to everybody. E, Najlepša hvala, gospa predsednica. Najprej bi se rad opravičil v imenu direktorja, ki se ni mogel udeležiti tega sestanka, ker je na sestanku z notranjimi ministri v Estoniji. Vsi komentari računskega sodišča so bili upoštevani. Sprejeti so bili tudi nadaljni ukrepi, kot je to zahtevano. Rad bi se zahvalil računskemu sodišču za tesno in dobro sodelovanje. Ker smo nova agencija, je bila to za nas prva revizija. Najprej bi rad dejal, da je agencija registrirala vse tri informacijske sisteme v svoj inventar. Analizo pa smo predali v roke zunanjih eh, sodelavcev, analizo tega, kako izboljšati eh, te sisteme. Vsi stroški ne morejo biti vključeni v eh, vrednost teh sistemov. Neka delavnica o vzdrževanju, uh, z, če, če gremo z avtom v uh, neko delavnico in eh, poskrbimo za vzdrževanje tega avtomobila, to še ne pomeni, da bo avtomobil imel više vrednost kot prej. Lahko pa seveda z določenimi ukrepi izboljšamo vrednost sistema, ni pa to vzdrževanje. Smo pa pripravljeni za izvajanje teh ukrepov, ki smo jih dorekli. Nekateri ukrepi so bili vključeni eh, v vzdrževanje sistema VIS. Glede dogovora z estonsko vlado, Lahko povem, da je bil dogovor dosežen decembra, direktor ga je tudi podpisal. Trenutno poteka postopek v parlamentu, estonski parlament ga mora ratificirati. Na to še pridružene države, o katerih je govorilo računsko sodišče. Najprej bi rad povedal, da pogajanja s pridruženimi državami vodi komisija. Zaenkrat pogajanja še potekajo. Moram pa povedati, da želimo pridobiti tista sredstva, ki so povezana z obstoječimi pravnimi uh, instrumenti. Decembra je EU-Lisa poslala tudi prošnjo za ta plačila, zato da bi ustrezno odrazili operativne stroške vseh treh sistemov. Podobno bomo storili v sredi leta 2015, ko bomo imeli statistične podatke za GPS za države članice in ko bomo imeli tudi stroške iz eh, tretjega naslova za leto 2014, ko bodo postopki v končni fazi bomo v to vključili tudi stroške zaposlenih in administrativne stroške. Od 1. decembra leta 2012 naprej, ko je naša agencija začela delovati. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je agencija ESMA. Gospa direktorica, izvolite. Hvala, gospa predsednica. Hvala tudi za povabilo danes. Hvala tudi poročevalci za konkretno vprašanje o zapoznelih plačilih v letu 2013. Res je, v letu 2013 smo, kot je bilo zapisano v komentarju, 27 odstotkov eh, zamojenih plačil, kar je privedlo do nekaj pod 4000 evri plačenih zamudnih obresti. To nikakor ni bilo dobro in zato smo v letu 2014 hitro ukrepali, da bi stvari izboljšali. Sprašujete, zakaj se je to zgodilo in kakšne izboljšave smo sprejeli. Razlogi za ta zapoznele plačila so bili dvojni. Kot prvo smo imeli veliko novih ljudi, ki so obravnavali vstopne fakture in se niso zavedali pomena pravočasnega uh, plačila. V letu 2013 in v začetku leta 2014 nam je tudi manjkalo dovolj uh, kadrov v finančnem oddelku ESME. Leta 2014 smo okrepili delo na tem področju, prav tako smo izboljšali poznavanje razmer ljudi, vključenih v Eh, plačila, prav tako smo še posebej ciljno ukrepali pri tistih področjih, kjer je bilo veliko zamud, prav tako smo racionalizirali mm, delovne poti za plačila, da so ta potekala hitreje, prav tako smo ukrepili kapaciteto oddelka za finance. Leta 2014 je zato zamuda pri plačilih bistveno upadla, 15 odstotkov vseh plačil na, celo, na celoletni ravni. E, skupni znesek pa je vendarle samo 360 evrov, kar je zelo malo. Poleg tega je tekom celotnega leta e, viden jasen trend. Ko smo prvikrat ukrepali v začetku leta 2014, e, so bile zamude še vedno dokaj visoke, potem so se bistveno zniževale postopno in v zadnjih mesecih leta smo padli pod 5 odstotkov zakasnelih plačil. Hvala. Hvala. In še zadnja, agencija ERA, direktor Doppelbauer. Hvala, gospa predsednica. Zastavili ste mi zelo konkretno vprašanje o vračanju zaposlenih v ERO v obdobju september 2013-2014 preden odgovorim na to konkretno vprašanje, pa dovolite, da vam eh, podam nekaj informacij, da boste bolje razumeli kontekst in pomen tega vprašanja. Kot veste, je Evropska agencija za železnice v obstoju točno deset let in tekom teh deset let je bilo veliko pozornosti namenjene kadrovski politiki. In to zato, ker era v členu 24.3 uredbe o ustanovitvi era um, razlikuje med kratkoročnim in dolgoročnim zaposlovanjem. Imamo samo eno drugo agencijo, ki ima podobno določbo in sicer Europol, ampak predpis tam je drugačen, kot eh, je predpis pri naši agenciji, tako da dejansko lahko trdim, da je situacija v primeru ERE zelo specifična. No, od samega začetka je bila interpretacija zastavljena zelo široko, kar pomeni, da smo večino zaposlenih zaposlovali kratkoročno. Ampak, kaj k malu je računsko sodišče, pa tudi administrativni odbor ere izpostavil določene pomisleke, kar zadeva kontinuiteto eh, del in pa predvsem tudi obladovanje eh, znanja znotraj agencije. Prejšnji teden na odboru TRAN so me zopet povprašali, kako lahko zagotovim potrebno raven ustrezno usposobnih kadrov na agenciji in res je zelo pomembno imeti ustrezno raven kvalificiranih eh, kadrov v agenciji, da lahko izvajamo svoje naloge. No, konec leta 2008 smo zato zadevno določbo spremenili z močno podporo članov odbora TRAN. No in eh, maksimalno trajanje zaposlitve na kratki rok se je podaljšalo z petih na osem let. Na ta način smo se lotili vse začasno eh, tega vprašanja, ampak pogost, b, eh, kmalo je postalo jasno, da je treba storiti več, kajti fluktuacija 30 odstotkov na leto za specialiste v agenciji je sprožila alarm ne le znotraj ere, ampak tudi znotraj administrativnega odbora, ki je od nas zahteval še več bolj daljnosežnih sprememb. Zato smo v septembra 2012 pisali komisiji in predlagali spremembo člena 24.3. Komisija je postala odgovor januarja 2013, da posebna rešitev za ta problem ni prava pot naprej, kajti obenem je komisija že podala predlog za prenovitev uredbe o agenciji ERA, ki zdaj predstavlja sestavni del četrtega železniškega svežnja. No, ta nova določba v četrtem svežnju pušča polno fleksibilnost eri, da se odloča, kdaj uporabljati kratkoročno, kdaj pa dolgoročno zaposlitev v posameznem primeru. Ampak, kot veste, četrti železniški svežnj še ni sprejet in zato smo potrebovali rešitev za premostitev te vrseli in uh, Generalna direkcija za kadrovske zadeve, Generalna direkcija MOV in ERA uh, eh, sta, so se morali usesti za mizo in poiskati rešitev. Rezultat je bil ta, da smo spremenili izvedbeno pravilo o začasnih zaposlitvah uh, in zožili interpretacijo člena 24.3 in to nam daje možnost zaposlitve več. Eh, kadrov na dolgi rok v skladu torej z reformo. kadrovskih predpisov iz 2014 in eh, tudi v skladu z novo formulacijo začasnih eh, zaposlenih. ERA je potem po potrditvi decembra 2013 sprejela ta nov predpis. Več zaposlenih, ki so po starem režimu, oziroma ki bi po starem režimu morali oditi, zaradi tega, ker ni bilo več možno podaljševati njihovih pogodb, lahko zdaj ostalo, ampak le potem, ko so uspešno upravili nov izbirni postopek. In v tej točki naj povem, da je vračanje kratkoročnih zaposlenih eh, v eri vedno bilo možno. Vedno smo izpostavili to kot eh, možnost in v zadnjem razpisu za obdobje 2013 do 2015 je jasno zapisano, da se lahko zaposleni za krajši rok lahko vrnejo na agencijo po šestmesečnem prehodnem obdobju, pod pogojem, da so seveda uspešno prestali nov izbirni postopek. Ampak s preomenjeno spremembo kadrovske politike so se funkcije nekaterih zaposlenih, ki so bili po starem režimu zaposleni kratkoročno, mm, zdaj padli v kategorijo dolgoročno zaposlenih in zato eh, to prehodno obdobje ni več veljalo in v nekaterih primerih so se torej vrnili prej kot v šestih mesecih. Naj tudi spomnim, da era dejansko ne bi imela pravne podlage, zato da ne dovoli nekdanjem zaposlenim, da sodelujejo v novem izbirnem postopku ali da jih ne bi zapostila, če bi, se, eh, če bi bili in ko bi bili uspešni pri izbirnem postopku. In zato mi dovolite, da v tem kontekstu spomnim tudi na določbo v novem osnutku prenovljene uredbe ERA. Namreč imenovanje, pri imenovanju izvršnega direktora je zdaj izredno zapisano, da se izvršni direktor, katerega mandat je bil enkrat eh, podaljšan, ne more sodelovati pri novem izbirnem postopku za isto funkcijo. No, takšne določbe za zaposlene na eri danes ni in zato sklepam, sklepam lahko samo, da je vračanje zaposlenih na ero tako transparentno kot zakonito. Če pogledamo poročilo računskega sodišča, ne vidim, da bi to kjerkoli trdilo, da je bilo vračanje zaposlenih na agencijo v neskladju za uredbo. No, zakaj bi sodišče sploh eh, to želelo zapisati, kajti vračanje zaposlenih na agencijo je v najboljšem interesu ere, tudi v skladu z predvideno prenovo eh, uredbe v četrtem svežnju, no in še pomembnejše. To je tudi popolnoma v skladu z obstoječim eh, pravnim okvirom. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako, zdaj pa bo ura glavna. Pet se vas je javilo k besedi, kolegi, in eh, vsakega bi prosila, da pove tudi konkretno, na katero agencijo se obrača. Kolega Von, za pet dve minuti kot prvi. Dve minuti. Hvala, predsednica. Moje prvo vprašanje je za mrežo agencij. Samo prvo vprašanje imam potem za agencije same. Torej, najprej za omrežje. Prej ste dejali, da imajo nekatere agencije resne težave pri izpolnjevanju svojega mandata zaradi pomankanja virov. Nam lahko poveste kaj več o tem, za katere agencije gre? Eh, pri tem, katere trpijo za tem tveganjem. Drugo vprašanje je povezano s tem. Dejali ste namreč tudi, da se agencijam včasih nalagajo nove naloge, ne da bi povečali tudi kapaciteto za obravnavo v teh novih zahtev. Je to privedlo do uh, slabih rezultatov ali do neuspešnih projektov v preteklosti ali ne? Tretje vprašanje zadeva javna naročila. Uh, V preteklosti ste že dejali, da se vam zdi, da bi neke pomoči strani komisije vendarle bilo koristno, kar zadeva javno naročanje in izvajanje pogodb. Takšne smernice ali parametri bi vse kot bili koristni, se strinjam. In moje vprašanje je, ali ste komisijo že prosili za te parametre v prihodnosti. Naslednje vprašanje EIT, se pravičujem, ker eh, vas nadlegujem tukaj ampak kar zadeva fluktuacijo kadrov, ta se zdi kar visoka in zanima me, zakaj je temu tako na vaši agenciji. Naprimer, ko zaposleni odidejo, imate morda kakšne tudi postopke, eh, naprimer pogovore pred odhodom, da ugotovite, zakaj odhajajo. Zadnje vprašanje pa naslavljam Frontexu in sicer v zvezi z določimi nimi pomankljivostmi v sistemu, kar zadeva skladnost. podatkov eh, na vaši strani in na strani dobaviteljev. Torej, zanima nas, kakšne, kakšno pomoč dobivate od držav članska zadeva informacije, ki jih potrebujete. Hvala lepa. Gospa Šmet je naslednja. Dve minuti. Ja, hvala, gospa predsednica. Imam par splošnih vprašanj za mrežo agencij. Sem relativno nova in zanima me, ali je postopek za določanje proračuna v vseh agencijah enak. Namreč eh, ugotovila sem, da so dokaj različni načini hm, proračunavali. Nekateri hočejo več, nekateri m, mm, m, mm, dobijo v osnovi to, kar hočejo, drugi potem zahtevajo dodatne sredstva. Skratka, nekoliko čudno se to poteka enako tudi za EOPO. Ta zahteva 105 eh, začasnih zaposlitev, dobi jih 87, to je kar velik razkorak. Drugo vprašanje potem pa je, ali morda ne bi bilo smiselno, kajti imamo tudi poročila o službenih potovanjih direktorjev agencij, ali ne bi bilo smiselno imeti enotno schemo, kako se ta poročila piše, kajti ta so zelo različna, ko gre za mm, opredelitev števila dni, kraja potovanja, da naprej, tako da bi vsekakor želela, da bi imeli enotno schemo ali obrazec. In potem še moje najljubše vprašanje za Ero. Novi kolega prihaja iz Avstrije in eh, to sem že vprašala, pa vendar ali razmišljate o tem, da bi morda končno rešili problematiko dveh sedežev, da bi imeli končno samo en sedež. In še eno vprašanje, ki sem ga tudi že zastavila, pa nisem dobila odgovora. Računsko sodišče je dejalo, da pri iskanju zaposlenih, pri razpisih izpostavljajo kriterije, ki se potem ne upoštevajo pri eh, intervjujih in tako naprej, torej ali razmišljate o tem, da bi to spremenili. Hvala lepa, kolega Sarva, ima dve minuti. Hvala, gospa predsednica, in se upravičujem tistim, ki jim bom zastavljal vprašanje, ker vam tule kažem hrbet, ker bodo moja vprašanja dokaj kritična, ampak vas bom gledal, ko boste odgovarjali. Najprej EIT, to je napol komentar, napol vprašanje in to, to me res čisto resno zanima. Koliko let vi mislite, dajte nam, dajte nam številko, koliko let vi mislite, je pošteno, da ne boste več hodili sem in govorili, da ste relativno nova agencija? Kdaj boste torej nehali govoriti, da ste relativno nova agencija? To slišite kot tako provokativno vprašanje, ampak res bi želel odgovor. No in druga zadeva, in tu moram razložiti, da boste vsi razumeli, zakaj gre, to je vprašanje za Frontex. In to se mi zdi izredno pomembno z vidika eh, nadzora proračuna. Kot eh, poročevalec za agencije lansko leto sem prišel do podatka, da nekatere države članice igrajo eh, igrico se pač igrajo ne, neko menjavanje eh, sedežev v vse čas. Dobil sem določene zagotovile strani agencije, da eh, pazijo na to in da počnejo vse, kar je v njihovi moči, da, to, da se izognejo, da bi se to dogajalo. Kaj ti to pomeni? Kaj? To pomeni, da če nimamo ladi in eh, letal tam, kjer jih potrebujemo, ker se uporabljajo v neki drugi državi, potem bodo vedno prišli k Frontexu in eh, torej prosili za evropske resurse, zapravi za evropski denar, za denar, ki, za stvari, ki bi jih morala država članica v bistvu izvajati sama. Tako da moje vprašanje za vas, Frontex, je, kaj počnete za to, da se to dejansko ne dogaja. Hvala lepa. Kolega Štehovski, dve minuti. Hvala lepa imam par vprašanj za vse agencije. Kot prvo, kot veste, sem vas obiskal na Dunaju in tam sem bil deležen veliko kritik kolegov, ker me je zelo zanimalo to, kar počnete in takrat sem tudi zagovarjal vaše delo in zato bo moj prispevek v bistvu se nadaljeval tam, kjer je gospod Sarvama eh, zaključil. Ampak moj prispevek bo bolj pozitiven, saj jaz tako mislim. Kot prvo, Želel bi, da nam eh, sporočate, kaj počnete. Kaj ti najti karkoli o vašem delu na spletu je, kot bi se šel v detektivsko delo. Obstajate že pet let, pa še vedno nimate spletne strani, ki bi bila normalna. To je res, res škoda, no? res škoda, gospodje. Zdaj, veliko vprašanj zastavljamo, zakaj? Zato, ker ne vemo, kakšni so odgovori, ker ne poznamo odgovorov. Tako da to ne pomeni nič drugega, kot to, da ja, tu imate upravka z novo generacijo politikov, ki radi zastavljajo vprašanja in bodo to počeli še vnaprej. EIT. Tu gre za zelo slabo implementacijo proračuna in prihodne leto res tudi jaz nočem več slišati, kako ste še vedno mlada agencija. Era, kje, kje je vaša spletna stran? Kaj je s tema dvema sedežema? Tudi to je neučinkovito, kot je dejal gospod Šmit kot je dejala gospa Šmit. Potem EU-LISA, komunikacija na vzven zelo omejena, ne uporabljate družabnih medijev, spletna stran na voljo le v angleščini. Ampak najbolj resna stvar je ta, da ima ta agencija tri sedeže. Ima sedež v Talinu, eh, potem ima še urad v Strasburgu in še nekaj v Avstriji. Potem hm, Eurofound, če vedno nimamo nič, kar zadeva sedež na Irskem. Kaj s tem? Sicer gre vaše agenciji kar lepo, dal, kar lepo, to je dobro. ESMA, ne spletne strani v več jezikih. Ni spletne strani na Facebooku. Zakaj? In naslednje vprašanje, zakaj imate tako zelo visoko plačene uradnike? Frontex, vsekakor bi, bi rad bil bolj pozitivno, ampak vaša izpostavljenost javnosti je res zelo, zelo slaba. Hvala lepa. Kolega Soltež, dve minuti. Uh, Hvala, imam dve vprašanji v imenu hmm, kolega, ki ne more sodelovati danes na sestanku. Prvo vprašanje Frontexu. In sicer imamo tam problem z kadri. Frontex nima dovolj kadrov za to, da pokriva določene naloge. Naprimer, posvetovalni forum pod eh, Frontexom je skušal rešiti vprašanje ustreznega mehanizma pritožb in eh, Frontex se nekako upravičuje s tem, da pravi, da je premalo kadrov za to, čeprav agencija vse čas dobiva vse več eh, sredstev. Eh, in to vse, odkar je bila agencija ustanovljena. Z drugimi besedami, ali imamo opravka z slabim določenjem prioritet, ne pa s pomankanjem sredstev za to agencijo. V preteklosti mm, je konec koncev bilo težko najti ljudi, da bi zapolnili manjkajoča oziroma odprta delovna mesta. Potem pa EFSA. Eh, pri razrešnici za 2012 je Evropski parlament od EFSE zahteval naj uveljavi dvoletni moratori za vse materialne povezave z mm, živilsko-kmetijskim sektorjem, torej ko gre za strokovne organizacije, proizvajalce in tako naprej, nam lahko poveste kaj o implementaciji tega ukrepa in tudi o številu kadrov, ki jih ta moratori tudi uradno zadeva. Hvala lepa. Ja, zdaj imamo problem, da moram dati besedo vsem agencijam, ampak zdaj morate biti pa resnično kratki. Po treh minutah bom vas začela prekinjati morda nam eh, v prihodnje lahko poveste kaj bolj zanimivega tudi v svojih uvodnih prispevkih. Hvala lepa, gospa predsednica, hvala tudi za vsa zelo zanimiva vprašanja, hvala tudi poročevalcu za zelo zanimivo in bogato poročilo. Najprej torej, kar zadeva resurse. Veliko primerov je, ampak glede na omejen čas naj vas spomnim na dokument z dne 2. septembra 2014. Eh, decentralizirana agencija EU, pregled ključnih nalog, dodatnih, eh, dodanih vrednosti in eh, ključnih vrednot. Na ta način lahko hitro vidimo, kaj lahko storimo in kaj ne. Bi pa kolega Hvaramenica prosil, če nam lahko poda samo en primer iz njihove realnosti, da boste videli, kako stvari potekajo. Kar zadeva vprašanje novih zahtev, veliko več tega je tudi potem, ampak kar zadeva povečanje števila jezikov, eh, prevajalski center mora povečati število prevajalcev, to pa je bilo seveda v neskladju z zmanjšanjem kadrovske zasedbe. Odgovor je zelo preprost. Torej, potem, povečanje pokritja števila držav. Porabiti moramo več denarja, če hočemo zagotoviti, da bomo eh, pokrili vseh 80 držav članic. Kar pa zdaj zakonodajni proces v parlamentu, če tam zahtevajo od neke agencije, to velja za nas, da sodeluje na neki novi platformi, kjer države članice sodelujejo, v našem primeru gre za boj proti delu na črno, potem lahko eh, sveda zakonodajno vidimo, da to ne zahteva dodatnih sredstv, ampak če je treba pa eh, ljudi v ta namen uporabiti, pa to seveda zahteva določena sredstva. Hvala. Torej, kar zadeva javno naročila, tu tesno sodelujemo s komisijo že zdaj, prav tako govorimo o tem, kako bi lahko agencije tesneje sodelovale, ko gre za specifične naloge, naprimer agencije za temeljne pravice eh, v Vilni in tako naprej. Glede proračuna, gospa Šmit, v bistvu pripravljamo proračun v agencijah. komisija mm, potem ta proračun predlaga parlamentu in svetu. No in v tem eh, procesu nekatere te vrzeli, ki jih omenjate, lahko nastanejo. No in seveda vedno lahko sprašujete, koliko naj bodo agencije vključene v ta proces, koliko dialoga naj bo. Seveda vedno je možno stvari izboljšati eh, in da se nekatere ta vprašanja še bolje razjasnijo. Glede poročil o službenih potovanjih, ja, strinjam se, lahko bi razmislili o tem, da vidimo, kako bi te stvari lahko opravili bolj poenoteno v prihodnje. To je pomembno tudi, kaj je koristno za vas, kakšni podatki so za vas pomembni. Tudi to torej lahko preučimo. No in še gospod Džehovski, eh, hvala lepa. Z veseljem smo vas gostili na Dunaju, tudi druge kolegi, ne se prosim pridružijo prihodnim sestankom naše mreže. Vedno nam eh, veliko pomeni prisotnost evropskih poslancev, bodi si tu v Bruslju, bodi si na našem sedežu. Kar zadeva komunikacijo, kar zadeva spletno stran, ste imate absolutno prav. Ja, stvari lahko izboljšamo in eh, čisto prav je, da nas opomnite na to in bomo preučili, kako bi stvari lahko izboljšali. Eh, dejstvo je, da prej to niti ni bilo toliko potrebno ali ni bilo popraševanje potem in dobro je, da se odzovemo na te potrebe, če so nastale. Hvala lepa. Hvala. Mm, dobro je, da zdaj torej omejimo čas, gospod Kern. Za e IT. Hvala lepa za vprašanja. Najprej izvajanje proračuna in eh, novost agencije tu vidim, da je nekaj nerazumevanja. Implementacija proračuna 2014 je bila 97 odstotna, tako da ne verjamem, da je to slaba stopna implementacije. Eh, vprašanje, o katerem smo govorili prej, se pravi stopnja napak in eh, izterjav. Potem drugo vprašanje, glede mm, mladosti ali novosti agencije. Ne, nisem trdil, da je agencija eh, nova, ampak da je bila v letu revizije nova. Leta 2013 je sodišče revidiralo naše sporozume za 2012, kar je bilo naše drugo leto, operativno leto in takrat smo bili še relativno novi. Zdaj pa ja, seveda mislim, da smo stabilni, imamo pozitiven operativni rezultat, mislim, da smo tudi bistveno izboljšali postopke in eh, zato smo zabeležili pozitiven trend, ki ga priznava tudi sodišče, tako da v preteklosti smo bili novi, 13-12, danes pa nikakor ne več. Potem glede fluktuacije kadrov, to je resno vprašanje in tudi upravičeno to izpostavljate v svojih komentarjih. Res je, vzpostavili smo tudi sistem pogovora ob odhodu z agencije, da ugotovimo, zakaj prihaja do tolikšne fluktuacije in zaključki so predvsem štirje. Najprej pomankanje jasne perspektive za nadaljevanje karijere v okviru EIT, kajti v preteklosti ni bilo ustreznega sistema vrednotenja in eh, preklasificiranja pre zaposlenih in to so številni izpostavili kot glavni razlog. Drugo, eh, zelo težko delovno okolje za relativno visoko ravnjo nestabilnosti, tudi na ravni vodstva in zelo visoka obremenjenost za delom, ker je zelo malo zaposlenih, tisti, ki so bili tam, so morali eh, potem opravljati delo tudi za tista delovna mesta, ki niso bila zaporena. Potem so dejali tudi dokaj nezanimive plačilne pogoje, kajti na mačarskem je korekcijski koeficient za eh, plače, na, no, kjer pomeni, da so stroški, da so mm, plače na koncu konca dokaj nizke, eh, sploh upoštevajoč življenjske stroške, potem so tudi drugi razlogi, tudi družinski razlogi. Naredili smo več za to, da bi odpravili to visoko stopno fluktuacije, mm, da bi zagotovili višjo stopno stabilnosti pri vodstvu. Naprimer, lansko leto smo uvedli sistem eh, vrednotenja eh, dela in re klasifikacije in rezultat je zdaj že pozitiven, tako da nihče agencije ni zapustil od lanskega poletja in eh, dejansko je prišlo do 15-odstotnega povečanja eh, stopnje zaposlenosti. Šest eh, zaposlenih se nam je še pridružilo in sistemizacija je popolnoma izpolnjena do konca letošnjega leta. Upam, da sem odgovoril na vsa vprašanja. Ha, ah, yes, for Frontex, bitte gospodarja za Frontex. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V zvezi z pomankljivostmi te veljajo za zasebne, zasebna podjetja, ki nimajo možnosti centraliziranih revizij v dodatnih aktivnostih, ki jih je Frontex izvedel poleti leta 2014, smo ugotovili, da, naš, da torej je, se na to odzvalo 90 odstotkov naših dobaviteljev. Naj vam podam primer tega decentraliziranega sistema računovodanja. V Italiji, ki je ena izmed glavnih gostujočih držav z 11 operacijami, sodelujemo z italijanskim dunanjim ministrstvom, ko gre za posamezna nepovratna sredstva. Torej, eh, sodelujemo z obalno stražo, z eh, policijo, ampak nažalost nimamo nobenega vpliva na to, kako želi Italija organizirati eh, sodelovanje med temi svojimi policijskimi ali drugimi silami in Frontexom. Potem, eh, kar se tiče oprijem, otipljivega premoženja, tukaj upoštevamo tehnične značilnosti tega premoženja. In potem dajemo možnost državam članicam, da eh, ta sredstva dodelijo posameznim operacijam. Torej tukaj ne prihaja do nekakšnega izmenjavanja uslug med državami članicami. Kar se tiče mehanizma pritožb, je ta izhajal iz eh, priporočil Evropskega ombudsmana. Eh, to je bila pobuda eh, varuhine človekovih pravic. Mi nismo zavrnili uvedbe tega mehanizma zaradi pomankanja virov ali sredstev smo pa zahtevali, da bi se sestali z varuhom človekovih pravic, zato da bi lahko pojasnili obseg tega mehanizma pritožb. Obstaja namreč nekaj nejasnosti glede tega, ali spoh imamo mandat za vzpostavitev takšnega mehanizma mora torej eh, varuhina človekovih pravic sama pojasniti, kako bi naj deloval ta mehanizem, pol bomo povedali, ali ga lahko izvajamo. Potem še kar se tiče vidljivosti, ima Frontex lastno spletno stran. Imamo tudi stran na Facebooku, ne za agencijo samo, ampak za, enem, za enega izmed Frontexovih dogodkov. Imamo tudi kanal na YouTubeu in kmalo bomo mm, dejavni tudi na omrežju Twitter. E Sedaj še predstavnik EU Lisa. Mm, eh, eh, Hvala lepa. Trije sedeži eh, naše agencije. To predvideva tudi naša, mm, naš ustanovni dokument, tako da tukaj ne moremo narediti kaj veliko, zavedamo se dodatnih stroškov zaradi teh treh sedežev, ampak skušamo pač to izničiti z uporabo moderne tehnologije, recimo videokonferenc, ki jih imamo vsak dan, eh, ko smo v Talinu in pa v Štrasburu. Tam tudi nimamo podpornega osebja. Potem, kar se tiče spletne strani, smo že leta 2014. 2013 začeli z um, pripravo naše spletne strani in uh, še dogradili bomo to spletno stran v letu 2014 v angliščini, francoščini, nemščini in estonščini. Gospa Roza Esmo. Hvala lepa. Uh, nekaj o naši spletni strani. Mi si ravno kar prizadevamo za to, da bi izboljšali našo spletno stran. Oprostite, vse govorim nemško. Torej, sedaj si prizadevamo za izboljšavo naše spletne strani. Začeli smo ta projekt, dejansko je večji del spletne strani v angleščini, ampak skušamo prevesti ključne dokumente tudi v druge jezike. Res je, nimamo računa na Facebooku, smo pa na Twitterju in LinkedIn. Zelo dobro predlog je, da bi si ogledali tudi možnost eh, vzpostavitve računa na Facebooku. In potem ste omenili še problem. Uh, naučili. Visokih plač, jaz se ne zavedam, da bi obstajal problem za kakšnimi previsokimi izplačili v eh, ESMI. Eh, Naslednji predstavnik za ERO. Hvala lepa. Um, naj se vrnem k vprašanju gospe Šmit, ki sem ga slišal že petkrat prejšnji teden v odboru za promet. Želel bi povedati, da so operacije ere osredotočene v Valdasienu. Vse naše osebe deluje tam, kjer je naš sedež. Imamo tudi um, pisarno v Lilu, to je politična odločitev in jaz in agencija na to ne moremo vplivati, če pa želijo na politični ravni to spremeniti, potem uh, lahko tukaj sprejmete nov sklep in mi bomo tega izvajali. Vaše drugo vprašanje o postopku zaposlovanja osebja. No, tukaj je z mano tudi naš odgovorni direktor. Eh, to področje bova preučila, pod mojim vodstvom bomo imeli strožji postopek, kjer bomo kriterije iz objave za prosto delovno mesto neposredno povezali z predstavitvijo kandidata in jih upoštevali tudi v celotnem procesu um, zaposlovanja te osebe. Kar se tiče spletne strani, kot druge agencije, se tudi pri tukaj prizadevamo za izboljšanje vsebin spletne strani in vsak vaš predlog bo tukaj dobrodošel. Hvala lepa. Drugih govornikov ni na seznamu, tako da dajem besedo še enkrat eh, predstavniku računskega sodišča, če to želi. Eh, ne, želel bi samo pokomentirati to, kar je povedal gospod eh, Šoltes o konfliktu interesov računsko sodišče tesno spremlja mm, to vprašanje pri vsem svojem delu, tudi pri revizijah agencij. V primeru EFSE nismo imeli nobenega razloga za to, da bi izpostavljali tukaj kakšen konflikt interesov. Vemo pa, da je prišlo do izboljšave pri izvajanju politik in pravil zato da bi se, os, zato, da bi se s tem izognili tveganju navskrižja interesov. Kar se tiče follow-up reporta o pose, posebnemu poročilu o navskrižju interesov, tukaj sodišče ponavadi počaka, da mine nekaj časa med objavo posebnega poročila in njegovega follow-upa. Eh, poročilo o konfliktih interesov je staro približno dve leti in zato še ne nameravamo v naslednjem letu eh, objaviti follow-up poročila. No, razumem pa to, kar ste povedali v zvezi za potrebo po follow-up poročilu. Hvala lepa. Tudi eh, Evropsko komisijo tukaj zastopajo številni predstavniki različnih generalnih direktoratov. Želi kdo besedo? Ne, vseeno se vam zahvaljujem, da ste tukaj in tudi poročevalec je odšel. Še njemu sem želela dati besedo, očitno tega ne želi, no potem bi se zahvalila predstavnikom eh, agencij. Vsekakor bomo ostali v stiku. Če želijo kolegi zastaviti še kakšno dodatno vprašanje, ki jih danes niso mogli zastaviti, pa naj ta vprašanja pošljajo sekretarjatu in sekretarjat bo ta vprašanja poslal posameznim agencijam. Sedaj pa deseta točka na dnevnem redu, razrešnica za skupna podjetja. Z nami so Artemis, Enjak, ITER, IMI, skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila in pa Enjak. Um, nerada prekinjam sejo, ampak res moramo nadaljevati za delo, zato prosim, da kar se da tiho zapustite dvorano. Ja. Ich würde gerne weitermachen, weil wir weitermachen müssen. Prosim, da tiho zapustite dvorano, ker moramo nadaljevati z delom. Please, could you please, could you please leave the room without any noise? Še enkrat v angliščini, prosim, zapustite dvorano. Nicht zu fassen. Nicht zu fassen. Ja Mr. Galea, the floor is yours. Thank you. Gospod Galea, izvolite besedo. Hvala lepa, spoštovani člani odbora za nadzor proračuna. Kot v prejšnjem primeru je smo pripravili posebno poročilo računskega sodišča o zakonitosti in pravilnosti eh, transakcij iz eh, eh, sedmih skupnih podjetij za finančno leto 2013. Pripravljen je bil tudi povzetek teh poročil. Skupna podjetja so javno-zasebna partnerstva, ki se delujejo s komisijo in uh, vključujejo tudi zasebne in javno industrijo, akademike, v nekaterih primerjih tudi države članice. javni in zasebni partnerji prispevajo k financiranju aktivnosti skupnih podjetij, prav tako kot tudi komisija. Eh, skupna podjetja so zelo vidna in igrajo pomembno vlogo pri izvajanju naše raziskovalne politike, zlasti ko gre za zelo napredna področja, naprimer eh, razvoj fuzijske energije, eh, gorivne celice, nanoelektroniko, čistejši promet, enotno evropsko nebo, inovativna zdravila in pa ugrajeni računalniški sistemi. Evropska unija tukaj poskrbi za vzvod, za zelo dragocen prispevek na področjih, ki so zelo pomembni za evropske državljane in ki so pomembni za raziskavo in uh, inovacije kot uh, glavnih motorjev rasti računi za leto 2013 so vključili, vključevali uh, finančno revizijo in pa navskrižno skladnost. Eh, predvsem smo preverjali ekspost revizije za, eh, za skupna podjetja oziroma smo preverjali zun, zunanje revizije teh podjetij. Ehm, na ta način lahko preverimo upravičeno stroškov, ki so jih eh, navedla skupna podjetja. Sodišče je ugotovilo, da so v glavnem uh, imeli zanesljive uh, uh, račune. Tri, so, tri podjetja so dobila kvalificirano mnenje in pa dve podjetji posebno omembo v zvezi z eh, zakonitostjo in pravilnostjo njihovih transakcij. Osnova za pripravo poročila so ex post res, uh, eh, revizije, stopnja napak pri skupnem podjetju IMI je bila nad pragom bistvenosti dveh odstotkov. Eh, to mnenje je podobno mnenju za leto 2012. Stopnja napake se je znižala iz 5,8 odstotka v letu 2012 na 2,3 odstotka v letu 2013. V primeru skupnega podjetja Artemis in Enijak je ex post revizija bila delegirana nacionalnemu uh, organu pristojnemu za financiranje. Uh, tukaj ex post revizija um, ni pokazala, ali je takšen mehanizem bil dovolj učinkovit. Torej, um, preverjanje strani nacionalnih organov financiranja. Organizacija Expost Revizij za skupna podjetja Eh, Excel, torej novo skupno podjetje, ki je nastalo iz eh, združitve Artemisa in Enijaka. Ehm, torej, podjetje bo tukaj deležno podobne ekspost eh, revizije kot pri drugih podjetjih. Ta sprememba bi naj pripomogla k temu, da bi bilo najmanj napak zaradi delegiranja revizij nacionalnim organom. Revidirali smo tudi prispevke v projekt ITER. Računsko sedišče se je tukaj odločilo, da bo ob pozorilo na posebno poročilo za skupno podjetje ITER. Želimo vas opozoriti na nek pojav, ki sicer ni razlog sam po sebi za kvalificirano mnenje, je pa eh, ta zadeva mm, še vedno uh, takšna, da moramo na to posebej opozoriti. Ugotovili smo, da potrebujemo izboljšave na področju izvajanja proračuna, preprečevanja in izogibanja konfliktom interesom in pa uh, sporočanje in spremljanje o pravicah intelektualne lastnine. Ta poročila so, za, so, so podrobno zapisana v posebnem poročilu o skupnih podjetjih. Prav tako pa lahko to najdete v prilogi dve povzetka. Sedaj pa še nekaj pozitivnih pripomb. Pogotovili smo, da je prišlo do določenega napredka, vendar še vedno ostaja, obstaja veliko prostora za izboljšave pri postopkih, zlasti pri izvajanju strategije za ekspost revizije in v nekaterih primerjih, ki imajo praviti za mehanizmi za nadzor stroškov. Računsko sodišče je preučilo tudi umestno oceno komisije, ugotovilo je, da so ta poročila bila pozitivna z priporočili za vsako posamezno skupno podjetje. Dovolite, da podam še kratno, kratko pripombo o spremembah, ki vplivajo na operativni okvir skupnih podjetij in na način, kako bo v bodoče računsko sodišče izvajalo svoje revizije. Maja 2014 je bila sprejeta finančna uredba za bodoča skupna podjetja v okviru horizonta za leto 2020. Dve novi skupni podjetji sta bili eh, ustanovljeni za biogoriva in pa premik na železniški promet. Verjetno veste, da so v zvezi s tem že potekale razprave, torej, ko gre za model odgovornosti za skupna, podje, za skupna podjetja. Tukaj je pomembno predvsem vprašanje ločene razrešnice. Predlagano je bilo, da bi skupna podjetja. Um, od leta 2014 eh, preverjanja strani zunanjega revizorja. Eh, računsko sodišče bo nadzorovalo delo teh zasebnih revizorjev in eh, podali bomo tudi našo izjavo o zanesljivosti računov. Hvala. Vielen Dank. Wir sind in einer unangenehmen Situation. Hvala lepa. Smo pod hudim časovnim pritiskom, zato vas prosim, da se omejite na tri minute pri vašem času za govor. Ni treba, da berete vaše dokumente, ampak dajte predstaviti samo bistvene rezultate, kajti sicer bomo imeli hudo zamuto. Gospod Vild. Uh, um, za excel ni prvič da smo dobili kvalificirano mnenje v zvezi z zakonitostjo in pravilnostjo naših transakcij naj vas spomnim na to da države članice sofinancirajo ukrep uh, aktivnosti našega podjetja države članice pa so tudi pristojne za identifikacijo stroškov. Zato je nemogoče preveriti delo nacionalnih organov financiranja, ne da bi jih revidirali. Osnovni uh, akt skupnemu podjetju ne daje mandata, da bi revidirali uh, nacionalne organe financiranja. Zato smo delegirali ekspost revizije nacionalnim organom Eh, organizacijam financiranja, ampak želim pa povdariti, da računsko sodišče razume, da so nacionalni postopki za prepoznavanje stroškov ehm, in lahko poda tudi izjavo o zanesljivosti, ampak eh, skupna podjetja morajo podati dokaze za eh, to. Tukaj smo v zadnjih letih dosegli nekaj napredka. Leta 2013 smo Eh, določili odstotek transakcij, ki so predmet revizije. To je 50 odstotkov vseh naših transakcij. Stopnje napak so, bili, so bile pri tem relativno nizke, vendar pa nimamo dokazov za to, kakšne postopke uporabljajo nacionalne, uh, uh, nacionalni organi za takšne ugotovitve. Uh, v letu 2014 smo skušali zbrati takšno informacijo, um, pripravili smo seznam preverjan uh, eh, za glavnimi elementi ekspost revizije. Ta seznam smo poslali tudi računskemu sodišču in, uh, tem, in pripravili smo oceno v sodelovanju z posameznimi državami, članicami, recimo z Romunijo, ki, je, mm, ki ima manjši prispevek, z Francijo in Belgijo srednje, ki prispevata srednji znesek. In v 54 odstotkih smo ugotovili, da eh, so te revizije zanesljive. Naj vas spomnim, da ima vsaka organizacija 13 zaposlenih in te revizije moramo izvajati poleg vseh naših drugih nalog. Leta 2015 bomo uh, preverili 19 odstotkov vseh uh, nepovratnih sredstev uh, in 1. oktobra smo povabili v Brusel, predstavnike nacionalnih, eh, nacionalnih organizacij financiranja, predstavnike Evropske komisije in pa predstavnike računskega sodišča na, delo, na delavnico za izmenjavo informacij, da bi predstavili svoj sistem revizij, da bi povedali, kakšna so pričakovanja in da bi identificirali najboljše prakse in nadaljevali bomo za takšnimi agencijami. Pričakujemo, da bomo v bodoče lahko eh, ponudili večji obseg dokazov, ki, bomo, ki bodo, upam, da zadovoljili računsko sodišče. Hvala v imenu imi, gospa Norčtet. Tri minute imate na voljo. Thank you very much. Uh, uh, Hvala lepa. Uh, zahvaljujem se računskemu sodišču za poročilo. Ugotavljam, da smo dobili uh, da smo dosegli bistven napredek od zadnje razrešnice. Naša stopnja napake je padla iz 5,8 odstotka na 2,3 odstotke v letu 2013. Še vedno je stopnja napake nad ehm, pragom bistvenosti 2 odstotka, ampak vseeno so eh, naši ukrepi pokazali prve rezultate. Stopnja stopnje napak nastanejo zaradi novih entitet, ki nimajo izkušenj iz, iz sedmega riskovalnega okvira, zaradi eh, torej, nekaterih majhnih in velikih podjetij in drugih ustanov. S eh, prejemamo različne ukrepe, zato da bi pomagali tem entitetam, da bi bolje spoštovali naša pravila. Imamo recimo na spletni strani objavljene smernice v zvezi s tem, prav tako imamo specifično usposabljanje majhnih in srednje velikih podjetij in pa drugih upravičenk in s, tem, uh, s temi usposabljanji bomo nadaljevali. Novembra smo imeli zadnjo takšno izobraževanje za 60 uh, udeleženci in naslednje predvideno za mesec marec. Um, prav tako sprejemamo dodatne ukrepe za. Um, za ehm, vračilo sred, nepravilno porabljenih sredstev. 40 eh, odstotkov naših eh, eh, računov je že predmet revizije. Veseli smo, da je računsko sodišče podalo pozitivno mnenje Eh, no, eh, to poročilo se osredotoča seveda na tveganja, moramo pa si ogledati tudi vprašanje, ali imi ponuja ehm, dobro dodano vrednost za investicije. Eh, in mislim, da smo to dosegli. Veliko je novih zdravljen, inovativnih zdravil, ki so sedaj na voljo družbi Evropi, prav tako pa uh, smo uspeli ustvariti bolj konkurenčno okolje na tem področju. Iter. Hvala lepa za ITER. Tolmači nismo slišali imena. Eh, Gospa predsedujoča, gospod poročevalec, poštovani poslanci. Hvala lepa, da ste nam dali možnost, da predstavimo delo našega skupnega podjetja in da se odzovemo na pripombe računskega sodišča. Projekt ITER je mednarodni znanstveni projekt um, z jedrsko dimenzijo. Imamo sedem partnerjev povsod po svetu, sedem partnerjev je vzpostavilo sedem organizacij, um, no, to podjetje za fuzijo energije je samo eno izmed njih. Naše delo je strnjeno okrog eh, centralne organizacije, mednarodni ITER, ki določa eh, zahteve in dizajne. Cilj projekta ITER je, da bi fuzijo razvili kot nov vir energije, ki naj podpira naše politike o ublažitvah podnebnih sprememb prav tako pa želimo zagotoviti varen dostop do energije. Kratkoročno gledano ta projekt prispeva tudi k rasti in pa zaposlovanju. Spodbujamo inovacije, eh, spodbujamo napredne vrhunske tehnologije. Projekt ITER je tehnološko gledano velik izziv, pomeni tudi sodelovanje neslutenih razsežnosti. Na globalni ravni sedem organizacij posod po svetu sodeluje na nekem, tehnič, na nekem področju, ki je tehnično velik izziv, pa tudi organizacijsko je to velik izziv. Naša centralno podjetje postavlja zahteve do drugih eh, podjetij, ampak tudi vsako posamezno podjetje mora tudi finančno pokriti svoje dejavnosti pri našem delovanju so bile ugotovljene določene pomankljivosti, eh, Področje dizajna še ni zadovoljivo, to povzroča eh, dodatne stroške. Prav tako na nas vplivajo zunani faktori, recimo katastrofa v Fukushimi leta 2011, to je zaustrilo naše tehnične zahteve potem, da so jedrske, jedrski objekt, objekti, ki jih eh, načrtujemo, dejansko varni. Računsko sodišče je opozorilo na uh, stroškovno razšeznost projekta ITER, to je povezano z našo časovnico, zato bom začel s tem. Uh, Eh, naša časovnica trenutno ni realistična. vseh osem organizacij eh, torej eh, domače agencije in pa centralna agencija je to priznala to so potrdile tudi razne neodvisne ocene časovnica ni realistična, v glavnem zaradi uh, same zrelosti dizajna, tukaj se pač pojavljajo vedno nove zahteve, pa tudi zato, ker je to prvi takšen mega jedrski projekt z, uh, še, z nevideno razsežnost sodelovanja na globalni ravni. Zato bomo našo časovnico revidirali in uh, ga predložili uh, mednarodnemu svetu ITER-ja, ki bo potekal junija letos. Um, v luči tega bi morali revidirati tudi oceno stroškov, saj je seveda to neposredno ne, uh, povezano za časovnico. Uh, stroške povzroča ne samo vprašanje zrelosti naših dizajnov, ampak tudi spoštovanje mednarodne organizacije, da uh, Um, ublaži um, razno razne zamude pri izvajanju naše časovnice. ITER vseeno skuša kar se da omejiti naše stroške skupaj z IO, zato da bi uh, optimizirali zahteve in pa naše razpisne postopke. Hvala lepa. Kolega Črnecki je poročevalec za Excel, za ITER in IMI pa prav tako gospod Črnecki, izvolite besedo. Danke Šejn, Frau Fuzina. It's really late and. Najlepša hvala, gospa predsednica. Pozno je že, zato bom ostal kratek in jeden nad. Imam konkretno vprašanje za Excel. Artemis in uh, eh, Enjak za vsa tri skupna podjetja. Ta podjetja so dobila mnenje s pridržkom računskega sodišča trikrat zapored. Združili so jih leta 2014 v novem skupnem podjetju Excel. V zakup jemljamo ukrepe, ki so jih že sprejeli, zato da bi zagotovili zanesljivost, ampak računsko sodišče je že pripravilo mnenje s pridržkom za leto 2013 na osnovi pomankljivih informacij glede njihovih ekspost strategij. Moje vprašanje je naslednje. Glede na število mnen s pridržkom bi rad, da pojasnite svoje stališče in da na kratko opišete ukrepe, s katerimi boste izboljšali razmere. Drugič, zanima me, kakšne ukrepe bo sprejelo novo skupno podjetje Excel, zato da bi se izognilo podobnim težavam iz preteklosti. In še naslednje. Ali je računsko sodišče razmislilo tudi o tem, da je parlament že prosil računsko sodišče za izdajo skupnega eh, mnenja za to skupno podjetje? in pa še vprašanje v zvezi z IMI, skupnim podjetjem za pobudo za inovativna zdravila. Drugi zapored je stopnja napake eh, skupnega podjetja IMI nad pragom bistvenosti dveh odstotkov. Računsko sodišče je sprejelo mnenje s pridržkom tretje leto zapored. Kljub temu, da je težav manj v primerjavi s prejšnjimi leti, me zanima, kakšne ukrepe je IMI sprejelo za to, da bi zmanjšalo stopnjo napake na spremljivo raven. In še nekaj. Potrjevanje računovodskega sistema še vedno ne pokriva izvajanja ex post preverjanja. Kljub temu, da smo o tej temi že govorili, tudi sodišče je izpostavilo to težavo v poročilu iz prejšnjih let. Kdaj bo imi eh, rešilo to težavo? Da bi se znali. Gospod Vistisen, hvala. Moj privilegij je obravnavati ITER. Imam zgolj dve, morda tri vprašanja, kratko vprašanje, glede na to, da časa tako ali tako ni več veliko. Najprej vprašanje časovnice. Kdaj boste sprejeli ustrezne ukrepe in kdaj bo ta proces končan? Zanima me, če lahko kaj več poveste o vaših načrtih, o časovnici sami. Naslednje vprašanje, ki ga imam, je vaša politika za um, pravice intelektualne lasnine. Računsko sodišče je imelo nekatere pripombe v zvezi s tem in zanima, me, če lahko pojasnite, zakaj ste izbrali ta način obravnave pravic intelektualne lasnine. Moje zadnje vprašanje pa je naslednje. Imeti bi morali dogovor z državo gostiteljico. Ta dogovor je že bil podpisan Španijo leta 2007. Kdaj boste sprejeli bolj zavezujoč, eh, trajnejši dogovor, tako da bi lahko zmanjšali stroške na tem področju. Še dva sta se javila k besedi. Gospod Šoltes. Gospod predsednica, hvala za eh, besedo. Eh, tudi jaz se bom navezal na program ITER, ki je po našem mnenju eden najmanj finančno vzdržnih programov, ki jih financira Evropska unija. Eh, poleg tega pa je ta program kot slišimo tudi eden glavnih krivcev za zmanjšanje obsega financiranja raziskovalnih programov. Eh, v letu dva tisoč enajst so stroški programa iter presegli obseg planiranega proračuna in tudi za prihodnje se napoveduje da sredstva ne bodo zadoščala za izvedbo načrtovanega obsega programa. Eh, znižanje zgornjih mej porabe sredstev v večletnem finančnem okviru zato ne bo prizadelo programa iter pač pa program obzorje. dva tisoč dvajset eh, kot smo lahko videli je program iter finančno potraten program ki vsaj do leta dva tisoč petdeset vprašanje ali bo prinesel konkretne praktične in uporabne rešitve zato bi bilo dobro slišati od predstavnikov itre da se poda zelo konkretne eh, argumente ki bodo potrdili da ta program prinaša tudi dodano vrednost ki ustreza vloženim sredstvom. Eh, dejstvo je da kot smo slišali je to program neslutenih razsežnosti kar nas po drugi strani lahko tudi skrbi. ponavadi se ti programi neslutenih razsežnosti lahko obrnejo tudi v neko drugo nepredvidljivo smer. Eh, iz tega razloga je potrebno da so ti programi pod stalnim in budnim nadzorom ne samo eh, računskega sodišča ampak tudi drugih eh, inštitucij. Eh, zamude konstantno večanje stroškov in pa vprašljivi rezultati kar se tiče opredelitev bi lahko bili zadostni indikatorji da se nekateri programi seveda lahko postavijo tudi pod vprašanje.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 Kaj to pomeni? Je Evropska unija prispevala svoj delež, zasebni partnerji pa ne? To se tiče same vsebine vašega podjetja. Prav tako me zanima, zakaj je toliko, zakaj um, je o vas na voljo tako malo informacij. Jaz sem iskala informacije o vas, pa sem jih našla zelo malo. Gospod Aksel, vidite prvi. Uh, Najlepša hvala prve, prvo vprašanje se nanaša na korake, ki so bili eh, narejeni, ukrepe, ki so bili sprejeti zato, da bi odpravili napake. Leta 2011 smo prejeli prvo mnenje s pridržkom in takrat smo ugotovili, da je strategija nacionalnih finančnih eh, organov takšna, da plačila obravnava kot eh, predfinanciranje. Končno dovoljenje na koncu revizije pa jemlje kot končno plačilo. Eno od dveh skupnih podjetij, Artemis, je spremenilo ekspost strategijo in to je upravni odbor tudi pregledal, opravljena je bila revizija. Skupno podjetje se je odločilo, da projekti sicer niso prišli v fazo, ko se revizija izvaja, vseeno pa bodo nacionalni organi morali navskrižno preveriti vse transakcije v določenem vzorcu. Vzorec je bil zbran v skladu s postopkom monetarne enote iz programa, programa 7. Nacionalni organi so odgovorili in dejali, da glede na njihove postopke pri transakcijah ni težav, te so pravilne, nekatere napake so bile odpravljene sredstva pa niso bila povrnjena, ker končno plačilo ni bilo uh, nakazano. Leta 2012 smo prav tako vzeli več vzorcev, skupno podjetje Artemis je začelo zaključevati prve projekte. V tej situaciji je skupno podjetje Artemis in na to naslednje leto tudi skupno podjetje Enjak vzpostavilo dodaten uh, formular, uh, v katerem so zapisali, kateri projekti, ki so bili uh, zaključeni, s, kateri podjet, uh, projekti so bili torej predmet revizije. Začeli smo zbirati tudi število ex post uh, revizij ob koncu projektov. Konsolidirali smo te informacije in pokazalo se je, da večina držav članic 100 odstotno uh, nadzoruje projekte, nekateri pa se še vedno zanašajo na vzorce. Ravno zato je stopnja revizij, ki še tečejo, zelo visoka. Sodišče je vseeno pripravilo mnenje s pridržkom, zato ker nismo imeli natančnih informacij v, zvezu, v zvezi s postopki, ki jih eh, uporabljajo države članice, ko izvajo ex post revizije. To so bile razmere ob koncu leta 2013 in 2014. Zato je računsko sodišče pripravilo mnenje s pridržkom. Leta 2014 pa smo začeli z oceno vseh nacionalnih revizijskih postopkov. Vsaj eh, večino smo jih pokrili, 54 odstotkov transakcij smo ocenili leta 2014 in s tem delom nadaljujemo. Upamo, in mislim, da je to tretje vprašanje, eh, v kakšni meri pričakujemo, da je zadeva zanesljiva. Pričakujemo torej, da so rezultati ex post certificiranja ustrezni. Če bodo potrebni dopolnilni ukrepi, bodo tudi ti sprejeti in s tem bomo pokrili skoraj 100 odstotkov različnih možnosti. Projekti, ki so se začeli pod okriljem Enjaka in Artemisa, se bodo še naprej izvajali v skladu s pravili iz eh, sedmega okvirnega programa. Še naprej moramo nadaljevati s temi postopki in zagotavljati ustrezno zanesljivost, eh, ki jo potrebujemo strani držav članic. Za novi projekt Excel pa imamo drugačen okvir. Zagotavljamo tako eh, priznavanje in revizije. Ne pričakujemo pa nobenih težav. Hvala, predstavnica agencije uh, podjetja IMI. German. Hvala, gospa predsednica. Najprej prvo vprašanje v zvezi stopnjo napake. Kot ste videli, je stopnja napake upadla v primerjavi s prejšnjim letom. Sedaj imamo stopnjo napake 2,3 odstotka. To je rezultat ukrepov, ki so že bili sprejeti in s temi bomo v prihodnosti nadaljevali. Naš glavni cilj je, da preprečimo, da se napake sploh pojavijo. Ravno zato bomo še naprej sprejemali, preventiv, sprejemali preventivne ukrepe, naprimer organizacija finančnih delavnic za sodelujoče. Še naprej bomo redno spreminjali in nadgrejevali finančne smernice IMI, ki so na voljo na naši spletni strani. Analiziramo tudi potencijalna tveganja tekom ex ante preverjanja, obravnavamo eh, izjave o finančnih interesih in tako dalje. Vedno smo pripravljeni na izboljšave, brez da bi pri tem dali neko večje breme na sodelujoče. Glede preventivnih ukrepov pokrivamo eh, veliko prošen upravičencev, ex post upravičencev nadzor pokriva 40 odstotkov zahtevkov, kar je eh, precej visoka stopnja. V letu 2013 pa smo eh, pridobili 251 tisoč evrov pri teh zahtevkih. Sodelujoči bodo seveda obveščeni o napakah in te napake bomo v prihodnosti odpravili. Glede potrjevanja računovodskih sistemov pa takole. Opravljeni sta bili dve reviziji računovodskih sistemov in sicer v letih 2011 in 2012. Naslednji pregled bo končan v tretjem kvartalu eh, leta 2015. Glede tretjega vprašanja, 49 milijonov um, preostalih napak, k temu vprašanju se bo morala vrniti. Sama sem izvrna, izvršna direktorica postala 16. decembra in te številke v bistvu ne poznam, nisem še slišala uh, številke 49 uh, milijonov. Govorili smo o 59 milijonih umestnih plačil na voljo upravičencem leta 2013. Imamo pa tudi operativne stroške v letu 2013, ker imamo rezervo 106,2 eh, milijona evrov. Te številke so eh, vedno uradno potrjene in preverjene, smo pa pripravljeni ponuditi dodatne informacije, če jih želite. Hvala. In še iter za štiri minute. Hvala. Najprej časovnica. Trenutna časovnica je nerealistična. Evropska komisija je o tem eh, že razpravljala. Zakaj časovnica ni realistična? Zato, ker trajanje posameznih elementov niso, eh, trajanje niso dosegli tisti, ki to izvajajo, ampak eh, tisti, ki so želeli zgolj zmanjšati časovne roke in to je nerealistično glede na vire, ki jih imamo na voljo. Sedaj delo poteka drugače, tisti, ki izvajajo končno delo, podajo svoje mnenje glede tega, kako Eh, dolgo traja določen ukrep. To smo sedaj unesli v podatkovne baze in čakamo na potrejevanje. Vse dele delovnega načrta je treba integrirati, vključiti v skupni delovni načrt, ugotoviti, kateri so kritični elementi in če imamo na voljo dovolj eh, človeških in finančnih resursov. Seveda gre za proces optimizacije, ki traja nekaj časa in verjetno bo treba počakati do poletja centralna organizacija ITER-IO bo dobila novega generalnega uh, direktorja, ki je prvič evropejec in ta bo moral prevzeti nase odgovornost za uh, realistično časovnico. Še vprašanje časovnice. Ali uh, dobivamo dovolj glede na uložena sredstva? No, tveganje je veliko, to je res, ampak veliko lahko pridobimo. Če bomo in ko bomo razvili fuzijo, se bo energetski sistem popolnoma spremenil. Na voljo bomo lahko dali namreč energijo, ki jo visoko tehnološka podjetja, visoko razvite države, kot so evropske države, potrebujejo. To bo metoda, ki ne vpliva na okolje in ne vpliva na podnebje. To pa bo seveda v veliki meri vplivalo na celotno globalno gospodarstvo. Naj vam dam primer. Sedem partnerjev. Itra v 12 urah pokrije uh, celotno naložbo. Seveda moramo biti previdni in upravljanje je zelo kompleksno, centralna organizacija nadzoruje vse, kar vpliva na stroške. Ravno zato je dobro, da bo sedaj eh, vajeti prevzel visoko spoštovan evropejec. Fuzijska energija je stroškovno eh, učinkovita, tudi veliko ukrepov smo sprejeli za to. Razvili smo eh, mehanizme za ocenjevanje stroškov in to na različnih ravneh, še posebej na sistemski ravni. Ko pridemo do pogodbene ravni, ravni moramo ugotoviti, kako se sistem javnega naročanja porazdeli v pogodbe. In to je nekaj, kar določamo v tisti zadnji fazi, preden se odločimo za uh, vstop na tržišče. To je torej nekaj, česar ne bomo imeli eh, dolgoročno v prihodnosti, ker bo v tem primeru vse skupaj zastarelo. Želimo pa vse do konca ohraniti oceno stroškov. Računsko sodišče je pravilno kritiziralo dejstvo, da ocene stroškov na pogodbeni ravni niso bile pripravljene uniformno, niso bile centralno registrirane. S tem se strinjam, to mi ni všeč kot direktorju, ampak zato potrebujemo čas, da to spremenimo. To še ne pomeni, da ne ocenimo, ocenjujemo pogodb. To po, t, eh, počnemo decentralizirano. Vse skupaj je pod nadzorom, ampak izboljšali bomo vse skupaj. Na to politika uh, intelektualne lasnine. Sprejeli smo, uh, spremenili smo našo pogodbo oziroma našo politiko in sedaj tisti, ki dobro poznajo svoje delo, nosijo pravice za uh, novo razvito tehnologijo. Ti lahko vstopijo tudi na tržišče, to je dobro za podjetje, to je dobro za evropsko družbo, ker spodbuja inovacije. Seveda pa imamo poln dostop do izkoriščanja uh, področja fuzije. Tako da ni tveganja, da ne bi mogli spoštovati dogovora z mednarodnimi uh, stran, uh, stranmi. Ta nova politika pomeni tudi, da je poslovanje na področju energetike eh, bolj privlačno, zmanjšujejo se stroške in tako dalje. Eh, gospa predsednica želi, da zaključim. Štiri minute sem vam dala. Nove informacije so seveda eh, vedno spremljive v pisni obliki. Zahvaljujem se vsem predstavnikom skupnih podjetij. Žal mi je, da smo vas morali tako odrezati, ampak eh, prav gotovo si bomo v bodoče še vzeli časa vas. Najlepša hvala vsem skupaj. Pozdravljam člane odbora za promet. Naslednjo točko na dnevnem redu bom prepustila Dereku Vonu, kajti samo vas moram zapustiti. Lepo pozdravljeni vsi skupaj, dobrodošli člani odbora za promet. Uh, kolegi sedaj se lahko lotimo naslednje točke in mislim da je to vrhunec današnjega dneva gre za posebno poročilo letališke infrastrukture o letališki infrastrukturi ki jo financira Evropska unija z nami je gospod eh, Kramer ki je predsednik odbora za promet in pa še nekateri drugi člani in članice tega odbora. Mi v odboru za proračunske nadzor jemljemo ta posebna poročila zelo resno in o njih je treba govoriti z zadevnimi odbori v parlamentu. To je za nas eh, neka nova pobuda, jo pa seveda pozdravljamo. Prosim vas, da v začetku poveste eh, nekaj eh, osnovnega, nekaj uvodnih besed o tem poročilu. Und auch für die gute Kooperation. Hvala, gospod Von, hvala tudi za vašo kooperativnost pri pripravi tega zasedanja in tudi za uspešen dogovor o tem, da opravimo skupno sojo odborov Kont in Tran. Povabljeni so bili vsi člani odbora Tran, nekateri so tu in to me tudi veseli, da bodo spremljali to sojo. Na začetku mi dovolite par besed o tem poročilu računskega sodišča. To je zelo dobro poročilo. To je absolutno zelo dobro poročilo. Nad pričakovanji moram reči, Eh, sem, ta, sem pa zdaj še večji optimist in hvala za to. Kakovost tega poročila, pa, oziroma vsebina tega poročila, je razočaranje, kajti težko berem, kako slabo so bila upravljena sredstva EU v preteklih letih na tem področju. Mali, mala regionalna letališča so preblizu velikih eh, mednarodnih letališč ali preblizu drugih regionalnih letališč in zato je čisto premalo potnikov in čisto premalo letalskih operacij, da bi lahko ta letališča debičkonosno poslovala. Prihajam iz Nemčije in v tem poročilu ni nobenih nemških letališč, ki ste jih preiskali. Ampak tudi v Nemčiji ni nič drugače. Verjetno poznate letališče Kassel Kalbin. 270 milijonov evrov je stala gradnja v lanskem letu ena milijona evra primankljaja in to je letališče, ki je blizu Paderborna, Hanovra, Erfurta in Dortmunda. E, to je že pet letališč, ki so samo 50 do 80 km stran. In od teh letališč lahko v uri in pol prideš kam, kamorkoli na, preko letališča Frankfurt. Torej, te letališče, ki je danes nič druga kot eh, najdražja taksi postaja na, v Nemčiji. 270 milijonov za najdražjo taksi postajo. Letališče Kordoba, tudi to poznate. 7 tisoč potnikov, 180 tisoč je bilo mišljenih. Še veliko podobnih primerov je, ampak tako preprosto ne gre in zato je pomembno opraviti analizo in preužiti, kje so bile napake, da se to ne ponovi. V Nemčiji imamo pregovor, da se na napakah učimo, ampak ena bi morala biti dovolj. Žal jih je več. Pri polovici projektov, ki ste jih eh, preučili, je bila dejansko gotovljena koristnost uporabnih evropskih sredstev. Mnogo je bilo eh, zamud, veste, kako je tudi v Berlinu in eh, tudi Stroški so bili preseženi v več kot devetih primerjih. Prav tako infrastruktura ni v polni meri izkoriščena. Vaš poročevalec, ki je zdaj tudi sopredsedujoči, oziroma predsedujoči, bo lahko na to temo povedal bistveno več. Menim, da je to nespremljivo in zato moramo skupaj razmisliti o tem, kako se lahko financiranje letaliških projektov v prihodnje izboljša, konec koncev tudi v luči novega investicijskega načrta, kjer gre tudi za financiranje prometne infrastrukture in prometnih projektov. Naj vam dam primer, kako katastrofalno je to lahko. Da pride človek iz Berlina v Varšavo. Pred vojno je vlak potreboval dve uri in pol, eh, zdaj je pet ur. Samo zato, ker nismo bili sposobni zapolniti 50 eh, km dolge vrzeli, eh, smo odpravili železniško povezavo, ker je avtobus hitrejši. Leta 2016 bo Vroclav kulturna prestolnica Evrope, ampak povezave ne bo. Če bi takšen kriterij posod veljal, bi morala Nemčija 17 svojih mednarodnih letališč eh, ukiniti, ker jih je 17 od 23 mednarodnih letališč v Nemčiji takšni, da prinašajo izgubo. In če potem še vemo, da vsako leto 30 milijard evrov davkoplačevalci eh, plačujejo še dodatno um, letalskim družbam, ker ne plačujejo eh, preko dodatka za kerozin in eh, ker ne plačujejo DDV-ja za mednarodne linije. To vse je popolna napaka in to moramo, preneh, te moramo prenehati. Vse to so davkoplačevalska sredstva, ki jih je težko pridelati. Skratka, veliko koristnega ste zapisali, številne države članice morajo narediti še domačo nalogo. Cvajbrugin in Zarbrugin sta le 30 km stran. Hvala Bogu je komisija rekla ne, ta subvencija je nezakonita. No in od takrat je letališče Cvajbrugin insolventen projekt, ampak oba letališča seveda nikako nista izvedljiva. Hvala torej še enkrat eh, za opravljeno delo, hvala za povabilo in veselime že izmenjava mnenje. Hvala. Thank you, Mr. Cramer, for that uh, contribution. I think many of the concerns you have raised. Hvala za ta prispevek, gospod Kramer. Brez dvoma imajo številni v našem odboru podobno mnenje. Sedaj pa računsko sodišči, sodišče izvolite. Gospod, beseda je vaša. Bonjour, merci beaucoup, monsieur le président. Bon. Najlepša hvala in uh, lep pozdrav, gospod predsedujoči, gospod Von, gospod Mihael Kramer, gospe in gospodje, člani in članice obeh odborov in predstavniki drugih, še posebej pa vi, gospod Von, poročevalec. Hvala, da ste mi dali možnost, da predstavim najpomembnejše točke tega posebnega poročila številka 21 iz leta 2014. Gre za obravnavo investicij v letališko infrastrukturo. 2,3 milijona oseb pokrivamo, pokrivamo 500 eh, letališč v Evropi, ki delujejo vsak dan. S tem pokrivamo 80 odstotkov eh, letališkega prometa v evropskem prostoru in eh, nekatere letališče uporabljajo zgolj štiri, uporabljajo zgolj štiri odstotki eh, potnikov. Gre tudi za doprinos 140 milijard evrov v eh, evropski BDP. Računsko sodišče je želelo ugotoviti, če so te investicije upravičene če je bila infrastruktura razvita in to v skladu s proračunskimi omejitvami. Želeli smo, želeli smo ugotoviti tudi, če se ta infrastruktura uporablja. Analizirali smo tudi, če so investicije privedle do višjega števila potnikov, če smo izboljšali storitve, ki jih potnikom nudimo. tekom revizije smo želeli ugotoviti, če so letališča, ki jih financira Evropska unija, stroškovno učinkovita in če naložbe Evropske unije vplivajo tudi na ustvarjanje novih delovnih mest. Pregledali smo 20 letališč v petih državah - v Španiji, Italiji, Grčiji, Estoniji in na Polskem. Gre za sredstva v višini 66 milijonov, 666 milijonov evrov regionalnih skladov in kohezijskih skladov. 460 eh, milijonov smo tudi revidirali. Ugotovili smo naslednje. Ali obstaja potreba po razvoju infrastrukture? Na desetih od štirinajstih letališč smo, so uh, se izognili težavam pri razvoju infrastrukture. Uh, nekaj letališč je potrebovalo tudi nove terminale za delovanje. Eh, razširitev terminalov pri dveh letališčih v višini 11 milijona evrov pa uh, ni bila potrebna. razširitev v treh primerjih, eh, razširitev eh, samih pristajalnih stez, prav tako ni bila upravičena. Eden ali več projektov ni bilo eh, upravičih. 28 odstotkov sredstev torej ni bilo ustrezno porabljenih. Računsko sodišče je ugotovilo, da je prišlo do zamud pri gradnji nekaterih projektov. In to velja za 17 od 20 letališč. Poprečna zamuda je bila 23 mesecev. Tudi stroški so presegli omejitve pri devetih letališčih. 95 uh, eh, milijonov evrov preveč je bilo teh stroškov. Računsko sodišče je ugotovilo tudi, da je uporaba desetih terminalov precej manjša, kot je bilo potrebno. poskušali smo ugotoviti, eh, kakšne investicije so bile potrebne, ampak te študije niso bile opravljene, niti se ne ve, kakšno naj bi bilo število potnikov v prihodnosti. Ogotavljamo tudi, da štiri projekti razširitve infrastrukture odražajo dejanske potrebe. pri enajst, enajstih ostalih letališčih pa je šlo za preobširne projekte. 255 milijonov evrov sredstvo je bilo posvečenih eh, preveliki razširitvi infrastrukture. Ali se nova infrastruktura uporablja, ugotavljamo, da se infrastruktura, ki je financirana z evropskimi sredstvi uporablja, ampak več kot 30 milijonov evrov je bilo vloženo v infrastrukturo, ki tekom revizije ni bila uporabljena. So naložbe stroškovno učinkovite? Projekti, se morajo izvesti zgolj, če so prednosti izvajanja teh projektov večje kot stroški. Za deset letališč so stroški dodatnih potnikov odražali uh, naložbe za sedem letališč so bili stroški dodatnih eh, potnikov dvakrat večji kot napovedi. Ali letališča delujejo dobro? Računsko sodišče je analiziralo finančno stanje letališč. Analizida je, analiza je pokazala, da so zgolj štiri letališča finančno uspešna. sedem ima dobre srednjeročne načrte, dodatnih sedem pa izgublja sredstva v tem obdobju. Splošno gledano največ izgubljajo manjša regionalna letališča, ki bi verjetno morala zapreti svoje vrata, če bi se posušila, posušila državna eh, finančna sredstva. Zgolj deset letališč od dvajsetih je povečalo število potnikov leta 2007 do 2013. Eh, Rast in delovna, nova delovna mesta so seveda naši glavni cilji. pogosto nismo oziroma niso merili socialno-ekonomskih prednosti teh naložb. Težko je povezati manjše število delovnih mest eh, z ustreznimi naložbami. Zgolj pri štirih letališčih je prišlo do ustvarjanja novih delovnih mest dans le rapport mais peuvent être brièvement résumés comme suit. De nombreux... Lahko naredimo naslednje eh, zaključke. Preoptimistične napovedi glede števila potnikov, potem eh, investicije, zgrešene investicije v letališče, ki so preblizu drugih, pomankanje koordinacije znotraj držav članic. V trenutku, ko so bile sprejete odločitve o investicijah, je le ena od petih držav članic imela strateško dolgoročno vizijo za področje razvoja letališke infrastrukture. Komisija je le v omejenem obsegu poznala delovanje tega sektorja. Vzpostavitev eh, razmeri v kontekstu deljene pristojnosti komisiji ne omogoča celotnega pregleda nad investicijami EU eh, v letališko infrastrukturo eh, in komisija zato ne ve vedno, eh, kaj vse sofinancira in v kakšnem znesku in to seveda ima posledice tudi na zmožnost spremljanja. Kakšne so naše priporočile? Sodišče priporoča dvoje. Najprej omejitev finančne dotacije Evropske unije v prihodnosti. Komisija mora tekom programskega obdobja 2014-2020 bdeti nad tem, da države članice namenjajo EU sredstva le finančno rentabilnim letališkim projektom in da so se pri teh tudi potrebe po finančnih sredstvih ustrezno ovrednotile. To sodi tudi v kontekst kriterijev za odobritev in tudi v program spremljanja komisije. Za preprečevanje prekomerne kapacitete dvojnega eh, investiranja v in podvajanja infrastrukture v izogib temu mora državljanice pripraviti koherentno strategijo razvoja regionalnih, nacionalnih eh, oziroma mednarodnih eh, letališč. Eh, Hvala tudi gospodu Vonu, ki je v svojem delu dokumentu podprl naše ugotovitve in tudi naša priporočila, katerim je dodal tudi nekaj koristnih pripomb. Jaz in moja ekipa bomo vsekakor z veseljem odgovorili na morbitne vprašanja, ki jih želijo člani odbora zastaviti. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa hvala za vaš zelo koristen prispevek in tudi za vaše poročilo. Ko ste dejali, ja, strinjam se z vašimi priporočili in v tej točki bilo morda pametno, če jaz kot poročevalec podam svoj prispevek, preden dam besedo članom odbora in eh, tudi komisiji. Ne bom zdaj šel skozi vse ugotovitve in priporočila računskega sodišča, ker smo let te ravno kar slišali od vas, ne pa samo povem, da gre za zelo negativno poročilo, eno najbolj negativnih, kar sem jim bil priča v našem odboru in eh, to poročilo je že eh, bilo deležno veliko tudi slabe publicitete v medijih, sploh v družnem kraljestvu. Kot ste dejali, številne te investicije verjetno sploh nisi bile potrebne in v nekaterih primerjih zdaj se porajajo dvomi, ali lahko ta letališča ostajajo še naprej odprta brez eh, državnih subvencij, kar je velik problem, ki ga bo treba rešiti. Sem pa ugotovil v odzivu komisije, da so vse stvari nekoliko spremenile zdaj v primerjavi s preteklim programskim obdobjem in to je morda zdaj priložnost za naš odbor, da zastavi tudi kakšno vprašanje o teh spremembah in ali so te spremembe prispevale k izboljšanju razmer kar zadeva moja priporočila, kolegi, to mislim, da ste eh, videli v tem delovnem dokumentu. Moja prvo priporočilo je, da naj komisija v 12 mesecih pripravi poročilo o napredku, da na tej podlagi vidimo, ali so spremembe dejansko privedle do teh izboljšav in eh, upam, da bodo kolegi to potrdili kot eh, priporočilo in morda potem lahko tudi odbor za promet, takrat povabimo, da sodeluje pri tem sestanku. Naslednje priporočilo je, da podpremo eh, priporočilo o doslednih koherentnih načrtih za razvoj letališč v državah članicah in eh, to velja tudi za komisijo, preden se odobrijo sredstva za kakršenkoli novi projekt. Prav tako bi priporočal, da se načrti za regionalno, nacionalno in nacionalno raven eh, upošteva ne le v kontekstu letalskega prometa, ampak tudi drugih možnosti javnega prevoza, vključno z avtobusi in uh, vlaki, da se na ta način izognemo prekomerni saturaciji trga, ki bi privedla do nerentabilnih letališč. Kot tretje, nekatera regionalna letališča je seveda potrebno ohraniti za, iz razlogov da ostane možnost komunikacije z oddaljenimi regijami. V teh primerih mora takšno izredno financiranje odobriti komisija. Kot eh, četrto, odbor mm, najprej poroči, da komisija preuči vse nove projekte v eh, smislu eh, zaledja, ki ga naj bi takšno letališče pokrivalo, da se resnično gotovi, ali je rentabilno. Prav tako, in to na zadnje, je nujno, da komisija natančno eh, spremlja tista eh, letališča, ki so bila opredeljena kot še posebej problematična v poročilu sodišča. To torej bi bila moja priporočila, kar zadeva vprašanja, mm, bo verjetno nekaj vprašanj za komisijo, eh, tako da ko boste dobili besedo, boste morda lahko odgovorili na vprašanja, ki bi zastavil kar zdaj. Prvo očitno vprašanje je, kakšni so zdaj novi postopki, kaj se je spremenilo v primerjavi s prejšnjim programskim obdobjem in ali menite, da so te spremembe privedle do izboljšav. Moje drugo vprašanje, ali je možno, kakšna sredstva iz projektov, ki so bila slabo upravljena, pridobiti nazaj in tretje, ali bi komisija lahko določilo neko minimalno zahtevano razdaljo med posameznimi letališči, eh, predn razmišljamo o morbitnih novih investicijah. Eh, to so torej moja vprašanja za eh, komisijo. Zdaj pa odpiram razpravo še za druge kolege. Mislim, da se vas je kar nekaj javilo k besedi. Moram reflektorje deliti z gospodom Kramerjem, tako da mu predajem besedo. Ja, to pa je kar izziv za me. Gospod Pohaj kot naslednji. Hvala za besedo, gospod predsedujoči. Hvala, Derek, tudi za tvoje poročilo, ki mislim, da je eno najpomembnejših poročil. Na podlagi revizij, ki so bile opravljene. To je ključno z vidika milijard evrov, ki smo jih porabili do leta 2013 za izgradno letališče. Zelo zaskrbljujoče je, kot je dejal gospod Kramer, da denar, ki ga porabljamo, dejansko ne pomeni koristi za regijo, v kateri se denar porablja in eh, škoda tudi, da se kapaciteta ne izkorišča v polni meri. Naš cilj za prihodnje finančno obdobje mora biti, da določimo bistveno strožje pravila za projekte, kot so ti. Mislim, da moramo na novo oceniti potrebo po nadaljem eh, razvoju letališke infrastrukture na podlagi nacionalnih eh, načrtov. Dejstvo je, da ta pojav da so ta letališča potem zgolj eh, terminali za taksije, eh, kar problematičen. No, ampak eh, podobne težave imamo tudi z velikimi železniškimi vozlišči. Potem se treba odločiti, ali morda izboljšanje transportne infrastrukture ne bi mogli doseči s tem, da gradimo več železniških povezav ali avtobusnih povezav, ki so morda bolj trajnostna izbira na mesto, da se odločamo za ne vem kakšna velikanska letališča. Tako da še enkrat hvala lepa za to poročilo. Eh, ki ga zelo cenim, čeprav so ugotovitve zelo zaskrbljujoče. Hvala. Hvala. Ines Ayala Sender. Sí, bueno, me hubiera gustado también poder escuchar a la, a la comisión, pero bueno. No, lahko bi tudi prisluhnili komisiji, ampak vseeno. Skušali bomo poskrbeti za neka ravnotežja med uh, govori poslancev in komisije. Uh, No, eh, rada bi se navezala na to, kar je povedalo računsko sodišče. Ena stvar je, če računsko soko ne more dati na razpolago vseh informacij, ampak eh, druga stvar je pa, če ne želiš dati na razpolago določenih eh, informacij. No, tudi letališče v Madridu je od leta 2008 izgubilo 20 milijonov potnikov, tako da to razmišljanje, ki jo poda računsko sodišče, če zda je popreče letaliških potnikov zraslo, uh, ampak vseeno, vi ste preučili samo letališče v državah, članicah, ki so bile najbolj prizadete zaradi krize. Uh, no, morda to povpreče v nekaterih eh, državah raste, ampak marsikatero letališče je doživelo upad potnikov, tudi letališče v Frankfurtu, tako da je kriza prizadela tudi letališča. Dobro bi bilo, če bi računsko sodišče pri svoji metodologiji upoštevalo dejstvo, da je kriza prizadela tudi letališča. To kot prvo. Drugič, gospod Kramer, sami veste, da 48 odstotkov letališč posluje z izgubo, tako je ugotovilo tudi računsko sodišče in potem teh 20 izbranih eh, letališč je tudi imelo izgubo, ampak to ni presenečenje, kajti 50 odstotkov letališč posluje z zamudo tako da je to pač eh, sektor, kjer obstajajo velike izgube. Ampak eh, nažalost ne moremo recimo na kakšen otok se odpeljati z, z kolesom. Eh, čeprav imamo v Španiji pesem, kako iti na Palmo de Mallorca z kolesom. Ampak verjetno to niti vam samim ne bi bilo všeč ampak pustimo šalo ob strani. Dejansko gre za sektor in v infrastrukturo, kjer potrebujemo širšo vizijo. Tudi sama IATA je to priznala. No, če ne bi imeli določenih tipov letališč, potem nizkocenovni uh, prevozniki sploh ne bi imeli svojih uh, domačih letališč, kajti recimo Madrid ali Frankfurt imajo tako visoke stroške, ki jih recimo Ryanair ne bi mogel plačati. Zato eh, ti nizkocenovniki uporabljajo regionalna letališča, ki dobijo subvencije, ki dobijo druge podpore in dobivajo tudi evropsko pomoč. Ne iz evropskega proračuna, ampak iz ovojnice ki jih imajo na voljo nekatere države in lahko z njimi upravljajo. Torej, če gospod Von pravi, da potrebujemo revizijo te politike v naslednjih nekaj letih, da bomo preučili, ali se, so se deve izboljšali ali ne. Upam, da se bo vse skupaj izboljšalo, upam, da bomo išli iz krize in da bodo letališča v, v Španiji, v Italiji, v Grčiji potem bolje poslovala mislim, da bi morali preučiti tudi primere državne pomoči letališčem. No, eh, vodilna je tukaj eh, Nemčija, potem gospod Von Mm, morda niso preučevali tudi ne Združenega kraljestva, zato ker ste jim vi simpatični. Treba identificirati, na kakšen način so financirana evropska stališča. Eh, takšne revizije morajo biti uravnotežene in treba je upoštevati situacijo v vseh državah, ne pa samo v državah v periferiji in to v času krize. Eh, lahko bi preučili številke od leta 2007, ko je bilo subvencij največ in bi to primerjali z eh, tudi učinki krize in pa to negativno posledico, ko so vsa letališča izgubili na milijone potnikov. In ob tem seveda ne tajim dejstva, da tukaj obstaja veliko subvencij, nekatere izmed njih so neupravičene, ampak morali bi pri tem upoštevati tudi gospodarsko situacijo in pa geografsko situacijo. Eh, v Evropski uniji imamo pač omrežje velikih eh, letališč, ki imajo velike dobičke in pa manjša letališča, ki se opirajo tudi na železniški promet, eh, torej na povezave z železniškim prometom, za cestnim prometom, ampak so še vseeno pomembna za evropsko gospodarstvo. No, upam, da bomo v naslednjih letih dobili boljšo situacijo in da bomo takrat že uspeli preživeti to krizo. No. Ja, yeah. Pravno kar mi sporočajo, da imamo časa le do pol sedmih, tako da se moramo omejiti na tri minute, žal, ampak tako je, gospa Šmit, vi ste naslednja. Ja, hvala lepa, gospod predsednik. Kratko izjavo, čisto bi imela. Na srečo prihajam iz države, v kateri eh, niso preverjali investicij v letališče, tako da mi treba zdaj nečesar zagovarjati, ampak vendarle je dejstvo, da je pomembno, da zagovarjamo regionalna eh, letališča, ampak kot eh, prepričana evropejka seveda zagovarjam tudi enotni prometni prostor v Evropi. Eh, po mojem mnenju je izredno pomembno, da tudi natančno preučimo kriterije, ki se uporabljajo za delitev kohezijskih sredstev. In pomembno je, da posežemo tudi v pristojnosti držav članic, če pač tja že investiramo, da vidimo eh, v tem primeru, naprimer, kakšna je lokacija teh letališč, v katere se investira. To torej je treba natančno preučiti. Prav tako je treba natančno preučiti upravičenost investicij. Ta opredelitev kriterijev se mi torej zdi zelo pomembna ne vem, ali gre tu za nek model split, ampak eh, mislim, da je pomembno, da z tega vidika preučimo tudi, kakšne prometne povezave že so, v kaj je smiselno investirati, kaj je smiselno nadgrajevati, kot ste sami dejali eh, prej na svojem primeru. Mislim, da je pomembno, da se vsi eh, načini povezav preučijo, da vidimo, kako najbolje in najbolj učinkovito uporabiti evropska in nacionalna sredstva. Hvala, gospod Sarvama. Hvala lepa. No, takole. Najprej naj iskreno čestitam poročevalcu, kajti strinjam se, da je to eno najpomembnejših poročil v zadnjem času. Uh, ne bi sploh šel v podrobnosti iz očitnih razlogov. Mislim, da vsakdo, ki je pismen, eh, ve, da je to poročilo že samo po sebi dovolj boleče. Strinjam se eh, z Ines Ayala Sender do določene mere, namreč dobro bi bilo, če bi lahko upoštevali tudi finančno realnost krize, ki smo jo doživljali. Ampak tudi ob tem mislim, da so bili uporabljeni kriteriji zelo nateženi, ne moremo pač uračunati čisto vsega in kot rečeno, ne bi sploh še v podrobnosti. Ampak gledajte, če imaš letališče, ki ima dva ogromna, dve ogromne letališči z veliko kapacitet, eh, nedalec stran, veliko drugih, prevoznih sredstev, torej vlakovne povezave in tako naprej. Potem, ne vem, naj takole rečem, v številnih jezikih in kulturah eh, imamo uh, isti pregovor. Tisti, ki prosi, ni neumen, tisti, ki pa za nekaj plača, pa zna biti neumen. To mislim, da pove vse. In ne moremo pred ljudi, kajti širom Evrope novinari sprašujejo eh, in zastavljajo vprašanje s tem. In moje edino vprašanje danes je naslovljeno na komisijo. Komisija je tista, ki je odgovorna za ustrezno koriščenje sredstev. Tako da, ko boste odgovarjali, prosim povejte, če se boste eh, domislili, kajti ljudje imajo poln kufr tega, da prebirajo te številke, ki nimajo nobenega smisla. Ne moramo tako tratiti našega denarja. Torej, kaj si boste domislili za to, da odgovorite državljanom in da okoločevalcem Evrope? Kako boste torej opravili svojo nalogo, kako boste odgovarjali za korektno porabo sredstev, čemu preprosto trenutno nismo priča? Hvala lepa, gospod Balčitis. Hvala lepa predsedujoči. Rad bi se tudi jaz zahvalil Dereku za izredno pomembno in zanimivo poročilo. To je tudi eno najbolj pesimističnih poročil, ki kaže na to, da prejšnja komisija na področju prometa ni imela nobene jasne strategije ali načrta. Ne bi se zdaj loteval posameznih držav, kajti če bi začel eh, govoriti o naših bankrotiranih letalskih eh, prevoznikih, eh, niso bili pomembni nobeni kriteriji in nas zelo veseli, da nas zdaj servisira vsaj letalska družba Brussels Airlines. Ampak poanta je v tem, komisija mora razumeti, da se kaj takšnega preprosto ne sme ponavljati. eno vaših priporočil, vključuje poročilo napredku v 12 mesecih. Torej, čez 12 mesecev bomo govorili o določenih procesih, eh, potem čez 3-4 leta zopet in ugotovili bomo, da ni bila sprejeta nobena odločitev, potem bomo imeli belo knjigo za transport, ki opredeljuje cilje, ki naj jih eh, dosega Evropski skladi oziroma evropska sredstva in tako naprej in tako dalje. Žal niso države članice tiste, ki so tu krive. Komisija je tista, ki ji ni bilo čisto jasno, kaj je treba storiti v posameznih regijah. Nekatere regije seveda so v velikih težavah, potrebujejo velike subvencije, ja, ampak predlagal bi, da naš eh, odbor komisijo na podlagi tega poročila nagovori, da ta v mesecu dveh pripravi odgovor, kako namerava spremeniti sistem in da pripravi tudi predlog tega, kako bo pripravila poročilo napredku za preprečevanje mm, negospodarne porabe sredstev. Veliko ljudi in na komisiji dela že 10-15 let in točno vedo, kaj se dogaja. Sistem je treba spremeniti in eh, mislim, da mm, ne bi smeli tako pesimistično gledati na stvari. Na, kajti, če bomo preveč pesimistični, bomo zgolj izgubili na konkurenčnosti. Hvala lepa, Klaudija Montero Daguilar. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej mi dovolite, da čestitam kolego Dereku Vonu za njegov osnutek tega delovnega dokumenta eh, na to tako pomembno temo. Hvala tudi Evropskemu računskemu sodišču za revizijo investicij v letališča. To je očitna tematika, ki po mojem mnenju vsaj mora zdaj eh, biti predmet razprave, sploh ko gre za morebitne nove letališče. V tem poročilu upoštevamo kriterije za financiranje letališč, ki so dobičkonosna ali pa eh, pri katerih se izkazuje resnična potreba po investicijah, je zato ključno spomniti na to, da regionalna letališča igrajo pomembno vlogo, da povezujejo ljudi, ne le ljudi, ampak tudi zelo oddaljene regije z centrom. Prav tako izboljšuje konkurenčnost oddaljenih regij, še posebej, ko gre za oddaljene otoke in eh, najbolj oddaljene regije. Letališče Porto Santo na Madeiri, ki je oddaljena regija, vsako leto obdela 107 eh, tisoč potnikov. E, po kriterijih ta to letališče ne izpolnjuje finančnih ali drugih eh, kriterijev vzdržnosti in zato ni deležno podpore. Eh, no, ampak moje vprašanje je naslednje. Kako bomo v prihodnosti obravnavali takšne regionalne, takšne regionalne letališča, eh, zavedajoč se seveda pomena teh letališč za gospodarstvo, ki je v težavah eh, in pa seveda upoštevajoč tudi kriterije kohezijske politike. Hvala, Jens Geier. Hvala, gospod Kramer. Hvala tudi za to, da ste tu. Veseli me, da ste kot predsednik odbora za promet danes eh, tu na tej pomembni razpravi. Vsekakor bi si želel, da bi tudi vaš odbor sodeloval pri nadaljnih ukrepih na tem področju. Hvala tudi gospod Pufanu z računskega sodišča. Dejstvo je, da že dolgo nismo imeli tako negativnega poročila računskega sodišča in ki opozarja na napačen, napačno usmeritev regionalnih politik. In to ni zgolj evropski problem. Sam prihajam iz Nemčije, v Hesno je bil pred časem mm, odprt mm, nov tak projekt v Kaslu, manj kot 100 km stran je letališče Lipšet Zost v severnem porednju Vestfaliji in obe te letališči se borite za preživetje. Skratka, vprašanje, koliko letališč sploh potrebuje neka regija. E, je že nekaj, o čemer beseda teče zgolj v kontekstu uh, eh, razno raznih meja in razmejitev, ne pa v kontekstu nekega geografskega prostora. Sveda pa vendarle ugotavljamo, da so ostale regije v Evropi v isti kaši. In pomembno je storiti kaj proti temu. In uh, ne bi zdaj želel komisije braniti, ampak tam, kjer se je dogodila neumnost, je treba to neumnost tudi odpraviti in mislim, da se stvari uredijo. Rečeno je bilo, da so številni regionalni politiki na ta način gradili spomenike. Vprašanje je, kako to spremeniti. Mislim, da je to poročilo dober primer tega če bomo pri finančnem nadzoru v prihodnosti izvajali še eh, več eh, pregledov v kontekstu skladnosti, eh, da se vidi, da je vse ustrezno opravljeno po predpisih in tako naprej, ampak gospodarnost pa je problem. Torej, vidik gospodarnosti je tisti, ki je nujen, ne samo zakonitost, ampak tudi gospodarnost. Mene zdaj zanima naslednje kako ste sodelovali z generalnimi direkcijami eh, za regionalno politiko in za promet. In moja prošnja bi resnično bila, da ko boste spregovorili, da vendarle poveste kaj v zvezi s tem, kako se bo ta infrastruktura razvijala v prihodnje, kajti verjetno, ko bo kriza mimo, bo šlo letališčem bolje, morda bo na koncu prišli do kakšne druge ocene, ampak vse skupaj staviti zgolj na kocko časa, kot je komisija to počela do sedaj, je premalo. Mislim, da moramo pripraviti poročilo na lastno pobudo na to temo zdaj. Ali bo to po tem novem poročilu, ki ga je predlagal eh, Derek eh, skupaj odbora Kontentran ali še zdaj, mm, da torej zadevi damo nekaj več teže to prepuščam koordinatorjem, ampak vsekakor ne sme ostati pri tem. Hvala lepa, da sem se še jaz še enkrat javil k besedi, potem bom besede dal še enkrat komisiji in poročevalcu. Kot prvo, to je zelo pomembna odločitev držav članic in spomnim se, ko smo v Nemčiji izvali reformo eh, železniškega prometa, je bilo rečeno, da ne sme več biti subvencij na dolgih progah. 52 tisoč delovnih mest je bilo črtenih in nihče se tu ni pritoževal. Enako velja tudi za uh, letalski promet. Seveda so otoki druga zgodba. Drugače se ne da priti do oddaljnih otokov kot z letalom. Ampak te izjeme potem ne smejo biti osnova za vse ostale. In v Nemčiji je tako. Imamo zvezdno pristojnost za uh, plovne poti, za letališča. Eh, ampak zvezdne dežele so pa pristojne za letalski promet. In uh, to je, nima nobenega smisla. Svajbruken in Zarbruken, letališči, ki sta 30 km stran, razlog za to je, da Sarbruken uh, eh, sodi v eno zvezdno državo, Svajbruken pa v drugo. Tudi Severno Porenje uh, in uh, Palatinat hoče svoj, svoje letališče in dejstvo je, da je to absolutno noro in temu ne sme biti tako. Treba je preučiti vse alternative, tudi na finskem, kolega ni več tu, eh, daleč na severu, na laponskem. Eh, ja, jasno, da potrebujemo neko malo regionalno letališče, ampak tako kot to pogosto poteka v Nemčiji ali pa tudi v Španiji, v drugih eh, državah, tam pa mislim, da moramo diferencirati. Ryanair je naredil 300 milijonov izgube v lanskem letu, ampak dejansko poroča o 500 milijonih dobička. Odkot? Od držav članic. Skratka, pravica do gibanja je temeljna pravica. Nekdo, ki je ločen od centra, ni ponopravni član družbe, ampak to mora biti učinkovito, ekološko in treba je natančno preučiti, kaj lahko storimo. Pri Junkarjevem načrtu imamo zdaj ogromno denarja in velika nevarnost je, da bodo vsi rekli, ah, denar ni problem, Važno je, da stvari čim prej zgradimo, ampak treba je biti pozoren. Zelo, zelo pomembno je, da pazimo na učinkovitost tudi pri tem velikanskem milijardnem programu. In še čisto zadnja stvar, kajti eh, Ines Ajala Sender je omenila uh, kolo. Sam sem eh, res entuzijastičen kolesar, ampak uh, donovski kanal, ki so ga napovedovali, ta, bi, ta je imel ogromno galijskega prometa. Če bi danes dosegli deset odstotkov od tega, kar so napovedovali, bi bilo fino. E, pet milijard, ki smo jih takrat investirali, nimajo nobene veze več. Socialdemokratski minister za promet je dejal, da e, je bil ta kanal e, največja neumnost od babilonskega stolpa naprej. Tako da moramo biti previdni. Ampak ena pozitivna e, plat pa je. E, ob kanalu od Rena do Donave. Eh, imamo krasno kolesarsko pot, ampak ta bi lahko bila zgrajena tudi ceneje. Gospod eh, Martin. Thank you very much um, to the, the two chairs for. Uh... Hvala lepa obima predsednikoma odborov, zato da ste mi dali besedo. Dobro je, da sem slišal tudi vprašanja, kajti tako se bom lažje odzval na poročilo in odgovoril tudi na vprašanja poslancev. Tudi mi pozdravljamo poročilo sodišča. Ehm, kot vedno, poročilo sodišča ponudi širok upogled v pomembna področja in tudi to poročilo pri tem ni izjema. Ehm, no, poročilo je dokaj jasno postavlja pod vprašaj dodano urednost eh, prakse podpore letališčem z evropskimi sredstvi. Eh, pravzaprav je komisija v zadnjih letih pripravila podobne ocene in to smo upoštevali tudi pri našem predlogu za zakonodajni okvir za strukturne in kohezijske sklade za obdobje 2014-2022 um, predlagali smo omejeno rabo kohezijskih in strukturnih skladov za podporo letališčem v novem finančnem okviru. Končen rezultat je nekoliko bolj strok kot predlog komisije, uh, saj smo se š, pri tem še dodatno posvetovali za parlamentom in svetom, ampak vsekakor je okvir uh, bolj. Uh, rigidno zastavljen kot v prejšnjem obdobju. Tako da v tem smislu je poročilo sodišča prišlo v pravem trenutku, pomagalo je komisiji pri pogajanjih, ki so potekala v zadnjih 12 mesecih. No, sedaj pa naj odgovorim na vaša vprašanja. Derek Von je spraševal o tem, kaj se je zgodilo. Torej, sedaj imamo drugačen zakonodajni okvir ki predvideva pomoč letališčem samo kot izjemo. Prav tako uh, se lahko pri tem pogajamo za državami članicami in uh, pri tem jasno povemo, da gre za izjeme, torej samo za letališča, ki so potrebna v okviru TNT-ja ali pa, če gre za investicije, ki bi naj izboljšale okoljski vidik. No, eh, za posebnim mehanizmom smo poskrbeli za to, da so naša pogajanja eh, precej stroga, zato da dosežemo želene rezultate. Se pravi, naše izhodišče je drugačno kot v prejšnjem programskem obdobju. No, naslednji. Naslednja novica pri tem zakonodajnem okviru pa je vprašanje eh, pomena letališče v širšem strateškem kontekstu. Tiste države, ki želijo v to ulagati denar, morajo izpolniti ex ante pogoje za mm, do, eh, torej ex ante strategijo za promet, ne samo za letališča, ampak za celotno prometno infrastrukturo. Uh, pri tem mora upoštevati ne samo bližino drugih letališč in pa tudi razpoložljivost eh, cestnih, železniških in drugih storitev. Vse to je sedaj pomembno pri utemelitvi eh, za potrebo po določenem letališču. Torej, eh, ta ex ante, ti ex ante pogoji pravijo, da mora obstajati strateška potreba po nekem letališču in pogosto je prišlo do zamud, ker države članice niso, pripravljen, niso imele pripravljenega takšnega strateškega, strateškega okvira. Potem imamo tudi posebne postopke za investicije, ki so nad pragom, eh, v primeru letališče ta prag 70 milijonov evrov. Eh, tukaj je predviden postopek naslednji. Komisija lahko posreduje pri posameznih projektih in zahteva podroben eh, pregled kakovosti, tako da eh, lahko dobimo dokaze o tem, da obstaja utemeljena potreba po letališču, da je projekt eh, izvedljiv, da je lahko dobičkonosen in tako naprej. Se pravi, v naslednjih nekaj mesecih bomo lahko predstavili prve rezultate naše nove strategije. E, torej, poročali bomo o tem, kako potekajo pogajanja, pripravljeni smo pa e, pripraviti tudi bolj osredotočeno poročilo. Strinjamo se s tem, da je to vprašanje letališč zelo pomembno. E, morda še nekaj pripomb o posameznih ugotovitvah. Strinjamo se z splošnimi ugotovitvami, zato smo tudi spremenili naš pristop, ampak pomembno je, da tukaj ne postopamo preuranjeno. Investicije v letališča niso vedno napaka in to je razvidno tudi iz poročila računskega sodišča. Deset izmed 14 projektov za izgradnje letalskih terminalov je bilo upravičenih marsikje pač obstaja potreba po razširitvi infrastrukture. Pomembno pa je to, da zagotovimo, da letališča dobijo podporo samo, če je ta smiselna. In to me privede do vprašanja odgovornosti. Kdo je pravzaprav odgovoren za ta vprašanja? ko gre za IRDF e in za uh, kohezijske sklade, morajo tukaj del odgovornosti prevzeti tudi države članice, kajti one so tiste, ki v prvi vrsti izberejo projekte v okviru programa, ki je bil dogovorjen za komisijo. Tako da države članice uh, niso tukaj oproščene odgovornosti. One so odgovorne za to, da najboljši možni način porabijo sredstva, ki so jim bila dodeljena. In tudi komisija mora prevzeti svoj del odgovornosti. Eh, za programe v letu 2013 smo tako pripravljeni priznati, da nismo imeli sredstva za to, da bi izvajali takšno stopnjo kontrole, kot bi bila potrebna. Eh, no, razumem, da smo sedaj pod časovnim pritiskom ampak vseeno naj dodam eh, še nekaj k posebnim priporočilom. Eh, no, eh, priporočila sodišča smo vzeli na znanje, prvo poročilo smo že polno upoštevali, potem drugo poročilo je povezano z, ex ante, z tem ex ante pogojevanjem. Um, potem priporočila iz osnutka eh, poročila eh, Dereka Vona. Um, spet nekaj v zvezi z, z strategijami za promet. Eh, mi ne moremo odobra, odobriti posameznih strategij. To je v pristojnosti držav članic, ampak lahko pa eh, zagotovimo z tem ex ante pogojevanjem vpliv na infrastrukturne programe držav članic, tako da tudi ta cilj dosežen. Kar se tiče, tretje in četrte, kar se tiče tretjega in četrtega priporočila, četrto priporočilo je vezano na, velše, na večje projekte, kajti komisija ne more posegati vsak posamezen projekt. In pa še peto priporočilo. Um, poostren nadzor nad eh, izpostavljenimi državami. S tem se ne strinjamo popolno. Odpraviti moramo probleme v vseh državah članicah. Prav gotovo bomo še naprej spremljali te države, ki so bile izpostavljene v poročilu računskega sodišča, ampak ni pa potrebno, da jih sedaj um, po nepotrebnem izpostavljamo. Potrebujemo okvir in program za vse države. Želimo, da bi uh, Eh, takšni projekti imeli dodano vrednost v vseh državah članicah. No, še druga specifična vprašanja. Kar se tiče vračanja neupravičenih sredstev. Eh, pravno gledano je to vezano na napake in nepravilnosti. In napačna napoved ni sama po sebi nepravilnost ali, na, ali napaka. Če pa pride do kršitev na področju državne pomoči, um, je to lahko vzrok za vračilo sredstev. Enako velja za neizpolnjenje ciljev samega projekta. Tudi to lahko privede do finančnih popravkov. To se nam zdi ustrezen mehanizem, ne da preučujemo individualne projekte, ampak uh, stopno izpolnjevanja cilja za nek eh, širši program ali strategijo. Eh, no, mislim, da sem s tem odgovoril na glavno vprašanje. Še eh, predstavnik računskega sodišča dobi besedo. Okay. Thank you. <clears throat> Perhaps a few... Hvala lepa. Samo nekaj krajših pripomp. glede na časovno stisko. Najprej o tej metodologiji izbiranja. E, tukaj ne gre za neko poljubno izbiranje, ampak imamo jasno strategijo, ki smo jo opisali v 18. točki našega poročila. Tukaj nismo omenjali otoko, ampak tudi nekateri otoki so dobili veliko sredstev kohezijskih ali strukturnih skladov. Uh, In to smo morali pač upoštevati. Potem drugič, eh, ta trditev, da gre tukaj za krizo, to ni res. Analizirali smo podatke ehm, in pravzaprav je kriza samo zaostrila že obstoječe probleme. pogosto so bile napovedi tako zgrešene, da je preprosto prišlo do infrastruktur, ki niso uporabljene. Potem ehm, v zvezi z državno pomočjo, ehm, tukaj smo bili v stiku tudi za komisijo. Komisija je takrat sicer še pripravljala svoje smernice. No, mi smo recimo pripravili revizijo letališča v Gdansku, kolegi pa so istočasno za neko bližnjo letališče namenili državno pomoč in to ni smiselno, to pomoč je treba vrniti. In pa še vprašanje teritorijalne povezanosti. Seveda, sodišče se strinja s tem razmišljanjem. V 43. odstavku jasno pravimo, da morajo biti, izpo, da morajo biti izpolnjeni določeni pogoji, sociogospodarski, sociogospodarske prednosti morajo presegati stroške, ki jih pomeni nek projekt. Pri tem smo izračunali stroške, ki so povezane z in investicijo v infrastrukturo. Ni, nismo pa upoštevali stroškov, ki ne morejo biti predvideni ob začetku projekta, recimo strošek eh, od um, delovanja samih letališč. Uh, Eh, torej, eh, skušali smo eh, povedati samo to, da je kriterij tudi ta, da morajo biti letališča sposobna delovati ehm, vsaj nekaj let. Naj zaključim kot poročevalec. Naj povem, da v mojem poročilu ne trdim, da Evropska unija ne bi smela financirati letališč v preteklosti ali v prihodnosti. Um, kaj ti to prinaša koristi tako za gospodarstvo, kakor tudi za uh, povezovanje in to prinaša koristi tudi za mm, družbo na samem licu mesta. Uh, v Združenem kresu imamo letališča tudi recimo v Walesu ali v Cardiffu, ki jih nujno potrebujemo za to, da uh, je naš teritorij lahko sploh povezan za preostankom Evropske unije, z Evropsko unijo. Eh, ampak seveda pa je v kriznih časih pomembno, da sredstva, ki jih imamo na voljo, porabimo pametno, zato bi morda morali v prihodnosti sprejemati boljše odločitve, kot smo jih v preteklosti v primeru nekaterih letališč. No, eh, strinjam se s predlogom komisije. Smiselno bi bilo, če bi se komisija vrnila čez približno 12 mesecev, zato da bi preučili ali eh, spremembe, ki smo jih sedaj predvideli, dejansko kažejo rezultate tudi v praksi. No, sedaj imamo še nekaj čas pred, pred rokom založitev v predlogu sprememb, ta rok eh, se izteče 3. marca, tako da imajo kolegi do takrat možnost ulagati predloge sprememb. Eh, s tem bi se jo zaključil in še enkrat se zahvaljujem kolegom iz odbora Tran, da so bili z nami.